Hvala lepa, da ste bili potrpežljivi. Hvala lepa tistim kolegom in kolegicam, ki ste prišli. Morda ne zgleda, ampak to je skupni sestanek odbora Libe in delegacije EP za odnose z Afganistanom. Kot je sedaj, kot sedaj tretja podpredsednica, predsedujem temu sestanku, sem zelo vesela, lahko to počnem kaj ti to je zelo pomembna priložnost, ko dve leti po skupnem programu za pot naprej, to je bilo podpisano oktober 2016, sedaj si zajemo čas za razmislek. Čakamo še gospoda Ostrevičiusa, ki je predsednik delegacije EP za odnose z Afganistanom, s tomu kar začelo z uvodom. prvi sestanek skupaj z delegacijo za Afganistan smo imeli lani in to počnemo zaradi tega skupnega programa za pot naprej. Prav tako se sestajamo s komisijo, kar se tiče vračanja in ponovnega vračanja katerih migrantov. Prav tako nas je generalni direktor komisije nedavno obvestil o trenutnem stanju glede sporozumov o vračanju, med njih pa štemo tudi sporozum z Afganistanom, skupno pot naprej, to je tema današnjega sestanka. Sporozumi o vračanju temeljijo na 218. členu PDEU in nudijo Evropskemu parlamentu pravico, da da soglasje k sporozumu. To vključuje tudi pravico, da smo obveščeni o pogajanjih in o nadzoru nad sporazumi. Za barlibe je zelo pomembno strukturirano slediti vsem sporazumom o vračanju, ne glede na to, ali so to uradni ali neuradni. Skupna pot naprej z Afganistanom, to je bil prvi neuradni sporozum o vračanju, ko to imenuje komisija ureditev EU. Po tem, je potem sledilo še več neformalnih z Etiopijo, Bangladešom, Ginejo in Gambijo. Podpisovanje takih sporozumov na področju vračanja je še prav posebno pomemben za Libe, ker, tako, ker se nam tako lahko odrečejo pravice po členu 218 člena, eh, prostite, pogodbe. Poleg tega menimo, da bi morali vsak drug tip dokumentov za odnose s tretjimi državami morali ustrezno nadzirati. Čeprav posebno, če gre za učinke, ki so podobni ali ekvivalentni učinkom sporozuma o vračanju. Zato je dostop do besedila sporozumov bistvenega pomena. Komisija je sporočila, da kar se tiče Etiopije, Gneje in Gambije, niso mogli te besedili javno objaviti v tem trenutku. Zato namesto tega je komisija predlagala sestanek za zaprtimi vrati z Libe o besedilih teh sporozumov z Gvinejo, Bangladešom, Etiopijo in Gambijo. Etiopijski je že prišel v javnost, prebrala sem ga in ne cenim dejstva, da je eden prvih členov pravi, da to ni pravno besedilo, torej da nihče ne more uveljavljati pravic iz tega besedila. Osebno se mi zdi neverjetno, da se strinjate glede nečesa med državami članicami v svetu, pa to ni, potem sporozum ni pravno besedilo. Naj bom še bolj jasna. Nojnega pomena je, da so nadzorne funkcije parlamenta v polni meri spoštovane in zato mora razvojateh sporozumov, vseeno vsebovati ustrezen nadzor parlamenta nad komisijo. Če tega nimamo, potem nimamo možnosti nadzora v imenu evropskih državljanov. Zato se mi zdi skupna pot naprej z Afganistanom še prav posebno pomembna, kajti to je prvi sporozum take vrste in žal edino besedilo ne uradnih dokumentov, do katerih ima uradno parlament dostop. Zato bo zelo zanimivo danes prisluhniti več podrobnim informacijam o Afganistanu in kako se je sodelovanje v praksi razvijalo v okviru celovite migracijske politike za Afganistan. Kar se tiče tega, pa sem zelo vesela, da je prišel predsednik delegacije EP za Afganistanom. Besedo dobi gospod Ostrovičius, prosim. Čija. Hvala lepa sopredsedujoča, kolegice in kolegi, gostje. Zelo sem vesel, da sem danes tukaj. Dobro dan vsem. Skupaj z odborom Libe. Tudi delegacija za odnose z Afganistanom vas pozdravlja. Zelo sem vesel sodelovanja z odborom Libe in sem resnično pripričan, da odbori in delegacije drug drugega dopolnjujejo in lahko prinesejo sinergije. Tej praksi moramo slediti. Nadalje, vesel sem, da bomo spet se lahko po decembru lani pogovarjali o migracijskih vprašanjih v Afganistanu skupaj s kolegi iz odbora. In pripričan sem, da bomo to prakso nadaljevali tudi v prihodnosti. Prijem dan besedo našim gostom, pa mi dovolite, da podam nekaj uvodnih pripomp. Mislim, da je smiselno, če si pogledamo trenutne številke, tako da bomo razumeli, kakšna je razsežnost tega izziva in trenutni trendi. Po številkah, ki sem jih dobil od UNHCR, je bilo 12.052 Afganistancev vrnjeno v Afganistan od 8. septembra. To je 75 odstotkov manj kot lani. Nekaj več kot 45 tisoč se jih je takrat vrnilo v Afganistan. Od teh 12 tisoč 52 Afganistancev je nekaj več kot 10 tisoč 700 jih iz Pakistana. 1666 iz Irana in samo 111 iz drugih držav. Od leta 2002, ko je več kot 1,8 milijona beguncev se vrnilo v Afganistan, se število vračanih včas niža. 2016 je bilo približno 370 tisoč vrnjenih. Mislim, da so te številke lahko indikator za varnostne razmere v državi, prav tako pa za ekonomske in družbene standarde, naprimer za zaposlovanje, stanovansko politiko in tako dalje. To pomeni, da si moramo razmere v državi podrobno ogledati, preden se odločimo, kako in ali sploh vračamo ljudi. Zdaj pa, gospod in gospode, bi rad predstavil prvega govornika, to je on Radus Tudorače, je vodja enote nezakonito priseljevanje in vračanje Evropske komisije GDHOM. Gospod Tudorače, prosim, beseda je vaša. Če se strinjate, deset minut časa imate. Prosim. Hvala lepa, gospod so predsednik, so predsedojoča. Morda bi nakratko spregovoril o institucionalni točki, ki je bila omenjena na začetku razprave. To je točka, o kateri smo pogosto govorili. To je tudi točka, glede katere smo imeli kar nekaj izmenjav pisem med predsednik tega odbora Libe in komisijo. In to je tudi točka, ki smo si jo pravno, pa tudi politično, institucionalno pobliže ogledali. Ponovili smo naše stališče že kar nekajkrat in sicer naj si, bo, naj si gre za pravni vidik ali kaj drugega, to niso pravno zavezujoči sporazumi in zato člen 218 ne velja. Popolnoma pa razumemo potrebo tega odbora in parlamenta, da nadzira in da dobiva poročila, da smo kar se da pregledni, kar se tiče vsebine teh sporozumov in njihovega izvajanja. Zato smo redno prihajali v odbor, si dopisovali, glede vseh podrobnosti, ki smo jih imeli na razpolago, kar se tiče stanja pogajanj, glede teh določb, kar se tiče notifikacij, kdaj so bila vodena in pa tudi kar se reče trenutnega stanja glede izvajanja. Predsedujoča, omenili ste že zadnjo razpravo konec junija na to temo, ko je generalni direktor Morgi bil tukaj, tukaj in je podal eh, več informacij. Še bolj pomembno, predsednik Moraješ je komisarju Avramopolusu poslal pismo in pred približno tednom smo poslali raden odgovor, ko smo predlagali čisto konkreten mehanizem, kjer bi lahko na razpolago za poslanke in poslance, ki jih to zanima, dali mehanizem, ki je podoben tistemu, kar smo storili s poročilom Ševal. Mehanizem, ki bi poslancem, ki jih to zanima, dovoljeval polno obveščanje o teh določbah in bi tako imeli priložnost, da se z njimi pogovorimo toliko o institucionalnem vprašanju. Kar se tiče sodelovanja glede migracij z Afganistanom, kar se tiče sporozuma o vračanju, še prav posebno, smo vedno dejali, da je dialog o migracijah zelo bogat, ki ga imamo z Afganistanom v zadnjih dveh teh letih. Prvi vrsti umeščen v širšo strategijo o Afganistanu, strani EU, in to temelji na dveh temeljih načeljih. Najprej regionalni pristop, potem pa celovit pristop. Regionalni pristop, zato ker razumemo izzive, s katerimi se Afganistan sooča v regionalnem kontekstu, gre za potrebo potem, da se lotijo notranjega razseljevanja, pa tudi razseljevanja v sosedne države in na pomoč, ki jo EU lahko ponudi v tem oziru. Zelo smo bili zavezani, da bi to storili. Potem pa celovit pristop, to ni nič novega za Afganistan. To je nekaj, kar smo skušali uveljaviti pri vseh dialogih s to državo. ko skušamo gledati tudi na širše vidike migracij in skušamo unesti dialog v vse mehanizme pomoči zadevnimi državami, s partnerji, ki so vključeni v to glede drugih vidikov migracij. Sedaj pa konkretno, kar se tiče skupni poti naprej. To je pomemben politični dogovor med Afganistanom in EU. Spet, z formalnega vidika je to politična zaveza, to ni uradni sporazum in tudi zelo pomembno. Skupna pot naprej ne prinaša kakšnih novih pravnih zavez. Samo navajamo pravne zaveze, ki že obstajajo mednarodno pravno in to, kar nudi, je operativni okvir, ko se vračanje lahko dogaja na strukturiran in predvidljiv način. Tako da je to prid migrantom samim, tistim, ki jih je potrebno vrniti, pa tudi prid oblastem tako tukaj, kot tudi na afganistanski strani. V teh nekaj minutah, ki jih še imam, bi rad izpostavil pomen nekaterih ukrepov za vračanje, ki smo jih sprejeli. To je bilo za nas od samega začetka zelo pomembno. Zelo jasno nam je bilo, in tukaj ne gre samo za Afganistan, ampak tudi pri drugih partnerjih, ki jih imamo, ki se pokvarjamo o sporozumu vračanju, ponovna integracija in pomoč, ki jo nudimo pri tem, je ključnega pomena za trajnostno plat postopka vračanja. Še pa posebno pozorni smo na razmere v Afganistanu. Gotovo niso enostavne. Veliko je varnostnih izzivov v Afganistanu, seveda to vemo, pa tako pa no, tu je nekaj, kar priznavajo države v državah članicah, ko se odločajo o vračanju in ko sprejemajo odločitev na sodišču glede vračanja. Če si pozorno ogledamo prizadevanje za integracijo, imamo zelo odločene projekte, ki se lotevajo tega z veliko vidikov. Samo nekaj bom omenil. Najprej, najpomembnejši, integracijski projekt, ki temelji na skupnosti. Tukaj poštevamo podeželje, pa tudi urbana področja, na podeželju se osredotočamo na regijo, kot so Herat, Kandahar, Kabul. Imamo projekte, vidimo namakanje, pomoč pri namakanju, tople grede, ki jih pripravljamo, da bi potem lahko tisti, ki se vrnejo, to uporabljali v naslednjih mesecih na tem podeželju gre za skoraj 2000 tistih, ki se bodo vrnili. Pa, pa tudi 1200 družin, ki gostijo. In tukaj smo potem prepoznali 10 prednostnih lokacij vračanja in to so naše ciljne dejavnosti. Z našimi dejavnostmi ciljamo na ta področja, prav tako pa nudimo potem tudi ukrepe, ki so prikajani posameznim prostorom, glede mikrofinanciranja začetnim podjetjem in tako dalje in tako naprej za podporo podjetništva. Želimo izboljšati implementacijo teh projektov v provincah, kjer je delo potrebno končati pred zimo. Do konca leta je rada, ki ponoja storitve. Zato bo razširila okrepe za implementacijo v vzhodnih provincah. Nangahar, Kunar in Langman. Tukaj je manj pliva nižjih temperatur. Prav tako nudimo podporo MSPM, kaj ti menimo, da bi to lahko bilo gonilo za trajnostno reintegracijo. Prav tako pa nudimo tehnično poklicno pomoč, usposabljanje za tiste, ki so se vrnili. Do 73 centra za usposabljanje bomo imeli, to bo tudi del stopka enega naročila. In potem bomo začeli vključevati tudi tiste, ki so se vrnili v postopek usposabljanja. Prav tako imamo informacijske centre in trenutno smo se ogledali tri regije Koran, Langman in Kabul za to. To je samo nekaj konkretnih primerov, ki se osredotočamo, kar se tiče integracije in upam, da s tem lahko pokažemo, da smo se tega resno lotili, kot sem dejal je to pomemben dopolnilni ukrep našim notranjim ukrepom glede vračanja. Hvala lepa. Um. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Samira Hamidi, Amnesty International. ki, z vami sem se sestala že danes, dopolne, ki ima izjemen življenje pis. Delala je tudi v Afganistanu, se borile za pravice žensk in sedaj ste odgovorni za regionalno delo Amnesty Internationala v in izven Afganistana. Prosim, beseda je vaša za deset minut, ampak nič več, kajti želim imeti tudi možnost za vprašanja. Komisiji pa že sedaj pravim, da bi rada, kasneje, ko boste odgovarjali, da ste zelo natančni, ko govorite o vračanju ljudi iz Evrope ali od, od, od drugot, vem, kdo vodi programe in kakšen proračun se uporablja za eno in za drugo. Kajti vse skupaj je zaenkrat preveč pomešano. Sedaj pa vi, gospod Midi, prosim. Mikrofon. Mikrofon, prosim. Yes, perfect. We've got languages to be. You have to be imamo tudi tolmačenje, tako da seveda potrebujemo mikrofon. Prosim, začnite. So much, Dobar dan, še enkrat hvala lepa predsedujoča, da ste mi dali priložnost, da spregovorim. Rada bi se zahvalila odboru Libe, da ste povabili Amnesty International in nam dali priložnost, da spregovorimo z našega vidika glede razmer v Afganistanu. Še prav posebno, kar se tiče tega sporozuma skupno pot naprej. Gospod in gospode, to je kritični trenutek za Afganistan priložnosti, ki so se pojavljale 2001. za promocijo človekovih pravic, za volitve, za pošten napredek in za državljanske ekonomske pravice, pa tudi angažiranje ljudi, mladih, žensk. Vse to je bilo zelo koristno. Smo zavezani k pozitivnim spremembam v Afganistanu in prispevali so k temu, skali so zaposlovanje, skušali so obvladati svoje pravice do glasovanja, biti del civilne družbe in omreži za vas očekujo pravice. Ampak razmere niso take, kot smo si predstavljali, da bodo. Krkost države po 17 letih podpore je velika. Res je, da so razmere v Afganistanu nekaj, kar se slabša vsak dan. Varnostne razmere so se poslabšale. Afganistance napadajo posod po državi manj varna je država kot kadarkoli prej. Šole, restauracije, mošeje, pa celo združene na prostem se napadajo. Če si pogledamo napade letos, je bilo več kot deset podatki, kjer je bilo več kot deset vjenih žrtev, lahko vidimo, da je vsaka provinca utrpela vsaj dva napada take vrste. Cene žrtve so dosegle nov rekord po podatki ZN, to so podatki julija letos, je bilo 1692 ljudi ubitih in 1430 ljudi je bilo ranjenih samo v prvih šestih mesecih letošnjega leta. Najdem nekaj primerov. Pred dvema mesecema je bila šola napadena. 34 učencev med 16 in 20 let eh, fantov in punc je bilo pobitih, več kot 100 je bilo ranjenih. Pred nekaj tedni smo tudi imeli napad. 28-letna novinarka, ki govori pet mednarodnih jezikov, je bila ubita med poročanjem v živo. Žal, afganistanska vlada ne ščiti svojih državljanov. Vlada tudi ni sposobna podpreti žrtev neželene vojne, s katero se afganistanci soočajo. Večina afganistancev je žrtev. Soočajo se z veliko revščine zaradi pomankanja podpore. Žal, so razseljeni v svoji lastni državi. 1,1 milijona jih je notranje razseljenih po državi zaradi teh sporov. Pomembno se je zastaviti vprašanje, koliko izmed vas je takih, da se resnično skrbi varnost tistih, ki jih vračate. Prav tako, me zanima, kaj mislite o vračanju, ki bi se ne dogajalo samo prostovoljno. Ta sporozum med EU in Afganistanom, pot naprej, to sem prebrala pred nekaj dnevi, ko sem se pripravila na sestanek. Nesprejemljivo je, da se ta dokument ne loteva zaščite tistih, ki jih vrnajo. Pa tako je seveda odgovornost takega sporozuma zelo pomembna v bistvu vračamo ljudi nazaj. Vračate ljudi nazaj v nevarnost. Naj spomnim priporočila Amnesty International, kar se tiče vračanja Afganistancev iz Evrope. Glede na poročila, ki smo jih dobili in s katerimi smo začeli oktober lani, pred skoraj letom dni. Skupno pot naprej glede migracijskih vprašanj med Afganistanom in EU se sedaj izvajamo pomembno je, da vsi veste, kakšne so razmere na terenu. Nobenega Afganistanca ne bi smeli vrniti tja samo zato, ker evropska migracijska politika skuša povišati število tistih, ki jih vračate za vsako ceno. Potrebno se je poprašati tem sporozumu. In zakaj ni določ po varnosti Afganistancev? Potrebno je morda spremeniti ta sporozum in ustaviti izvajanje. Amnesty International poziva, da se preneha z vračanjem Afganistancev, glede na razmere, v kakšnih je država, ko se ne more zagotavljati dostanstva in varnosti. Potrebno je spremljati in nadzirati razmere v državi. Glede tega sporozuma, žal, to sedaj manjka. Ni dovolj informacij, kaj se dogaja s tistimi, ki jih vrnete v Afganistan. Nikjer ni varno v Afganistanu. Ni prav, da govorite, da je sever bolj varen od juga Afganistana. In mislim, da tudi stopnja smrtnosti ne sme biti pogoj za vračanje. Kaj se tiče smernic? glede vračanja na mednarodni ravni, to morate spoštovati. To pomeni, da seveda Afganistan ni varna država. Pomembno pa se je soočili tudi za Afganistance na terenu, sodelovati z njimi, da bi razumeli resničnost na terenu. Naj zaključim s tem, da izpostavim, da se Afganistanci ne zaslužijo tega, s čimer se danes soočajo tudi vi želite živeti v varnosti s svojimi ljubljenimi. In to morate zagotoviti tudi njim. Ne pošiljajte jih v nevarnost. Hvala lepa. Sedaj pa čas za vprašanja. Gospa Spinelli se je že javila. Najprej gospa Spinelli, potem pa gospod Avstrivičius. Prosim, Barbara. Eh, ho sentito eh... Slišala sem prispevek komisije, ki je opisala Joint Way Forward kot agendo za vračanje, ki temelji na strukturnih in predvidljivih politikah. Slišala sem ta opis См та опис pobud za ponovno vključevanje Afganistancev, ki so se vrnili domov in noben od teh opisov se mi ne zdi zadovoljiv. Sploh, če jih primerjam z realnostjo, realnostjo, ki jo tudi Amnesty zelo uh, slikovito opisuje in ki jo tudi vsi poznamo in ki jo tudi komisija zelo dobro pozna. Realnost teh postopkov za vračanje in ponovno vključitev je naslednja. 72 odstotkov, torej dve tretjini Afganistancev, ki se jih vrne domov, si v zelo kratkem času, kar par tednih, izbere spet možnost za beg. Eh, več, veliko držav članic pa je na podlagi Joint Way Forward še povečala število vrnitev v državo izvora za trikrat v zadnjih treh letih. Norveška, Nemška, Francija in Švedska na prvih mestih, tako da so izgoni iz držav zdaj masovni. V Nemčiji 68 eh, izgnanih besed, med njimi tudi 23-letni mladenec, ki je naredil samomor. Uh, Samo še trenutek, prosim. Zato, ker govorimo zelo malo krat o Afganistanu, prosim, pustite mi, da končam. Skušam povedati, da mi, torej številne države članice, so vključeni v vojno, ki prinaša samo izgube že od leta 2001 naprej. To je zelo veliko let in zato ne vem, kako se lahko brez srmu pogledamo v obraz in pri tem, ko sprejemamo takšno politiko za vračanje, kot je zapisana v Joint Way Forward. Zelo mi je žal, da sem tako stroga glede tega, ampak želim dobiti odgovore. Hvala. Feeling. Hvala lepa, Barbara. Strinjam se z vami, ampak moramo pa seveda zagotiti tudi to, da bomo dobili odgovore, preden pride komisar Avramopoulos. Sedaj gospod Ostrevičos, potem pa gospod Vojkt. Minuta. Hvala, bom sledil temu. Kaj ti moramo biti točni? Moje vprašanje za predstavnika komisije je, ali begunci, ki prihajajo in odhajajo v Afganistan, ali je, so kakšne načrte, da bi spremenili postopke in podporne načrte, ki jih nudimo tistim, ki se vračajo v Afganistan, do kakšne mere so razmere, ki smo jih doživeli koristne za nas, smo se kaj naučili iz tega. In pa še ne za gosmoha midi, tisti, ki se vrnejo, so se nekaj naučili in širijo novice. Kako bi opisali splošno vzdušje med tistimi, ki se vrnejo in ali to potem spodbuja tudi druge, da bi se vrnili, glede na to, da vedo, kaj se je zgodilo s temi prejšnjimi. Gospod Fojkt. Hvala lepa. Gre za to, da smo v Evropi sprejeli 100 tisoče prevarantov, migrantov, ki so prišli pod predvezo v Evropo. V Afganistanu to ni tako. V Afganistanu je veliko naših državčanic v sporu in izpolnjujejo naloge znotraj NATO, za varnost državljanov pa ne morejo poskrbeti. In zato pod nobenimi okoliščinami ne razumem, zakaj ravno pri nas v EU tako silimo temu, da vračamo Afganistance, celo stare kolonialne sile. So poskrbele nekde za zaščito, ko so odšle. Sedaj pa ne moremo skrbeti za zaščito Afganistancev, ki sodelujejo z našimi državami in vojaki. Ravno te vračamo nazaj v boj. Zato nimam razumevanja. Hvala lepa. Eno od vprašanj, ki je bilo zastavljeno na samem začetku, je bilo, zakaj imamo skupno pot naprej z Afganistanom. Začeli smo s tem včasih, ko se je nasilje spet povečevalo in so se razmere poslabšale. Zakaj imamo skupno pot naprej z Afganistanom, ne pa naprimer z Marokom ali kaj podobnega? To je moje vprašanje. Bi bilo morda, je morda res, da smo lahko pritisnili na Afganistan, da so se strinjali glede tega, države članice in komisija pa niso mogli tega pritiska izvesti na druge države. Drugo vprašanje. No, zdaj sem pa pozabila, kaj sem hotela vprašati. In se bom kar ustavila. Se upravičujem, malo sem zmedena. Mr. Dorfman. Ja, Gospod Dorfman, hvala lepa. Prej sem prisluhnil kolegici Spinelli in ne želim se omešavati. Ne vem, koliko je bilo v Afganistanu ali v Kabulu, mislim, da ne, prav pogosto, ko sem slišal to, kar je o čem je govorila. Na zadnjem obisku delegacije sem bil s kolegom, kolegom Ostrovičijem tam cel teden v Kabulu in glavna težava ni vračanje iz Evrope v državo. Tudi ministrski predsednik je dejal, da je to stranski učinek in to jih ne skrbi. Glavna težava v Kabulu je velikanska težava vračanja iz Pakistana. Ko jih preganjajo nazaj v Afganistan in potem to skrbi za seveda zelo težke socialne razmere. Velika beda je v mestu, tudi seveda zaradi posledic vojne, ki traja že pol stoletja. Zato moje vprašanje ali obstajajo kakšni stiki komisije ali drugih organov na evropski ravni s pakistansko vlado, kajti mislim, da bi lahko najbolj pomagali afganistanski vladi, če bi nam uspelo ustaviti ta množičen dotok nekdanjih afganistanskih beguncev iz Pakistana nazaj v državo. Ali da bi se upočasnili to in bi potem poskrbeli, da bi se razmere glede teh beguncev v Kabulu vsaj delno izboljšale. Hvala, še sama bi zastavila vprašanje. S tem je potem seznam govorcev končan in besedo bosta spet dobila predstavnik komisije in gospa Hamidi. Ja, sama sem pregledala to skupno pot naprej z Afganistanom izpred dveh let in naj povem, kaj sem ugotovila. Eh, mladoletnih brez spremstva naj ne bi vračali eh, brez tega, da se ugotovi, kje so njihovi bližnji, njihova družina. To je zapisano potem, mm, civilna družba eh, tudi to preizkuje in ugotavljajo, da ni ponovnega vključevanja o začiti otrok je eh, nekaj napisano samo na papirju, v praksi pa se to ne izvaja in kako lahko Evropska komisija zagotovi, da bomo spoštovali ta člen iz skupne poti naprej. Potem še ena stvar, eh, programi za vračanje in pa pomoč za ponovno vključevanje so ločeni od razvojne pomoči za Afganistan, tako da tukaj gre za druga sredstva, ne za uradno razvojno pomoč. A mi lahko prosim razložite v okviru razlage, ki ste dali že prej, o katerih projektih ste sploh govorili in katere se financira iz nerazvojnega proračuna, katere pa iz razvojnega proračuna. In če je to zdaj le pretežko, če nimate vseh podatkov, mi prosim odgovorite pisno. Skupna pot naprej govori tudi o možnosti, da se ustvari nek eh, temu namenjen terminal na kabulskem letališču. Zanima me, ali se to izvaja, ali je bilo kaj narejeno eh, v zvezi s tem. To sprašujem zato, ker mi skušamo spremljati situacijo in nadzor nad eh, skupno potjo naprej ni toliko stvar razvoja, ampak gre predvsem za eh, del, ki govori o vračanju. In glede tega dela je skupna pot naprej precej natančno razdelana. Najprej komisija, potem pa gospa Hamidi. No, zelo na hitro bom skušal odgovoriti na vsa vprašanja, ki ste jih zastavili. Zakaj imamo tako skupno pot naprej z Afganistanom? Obstajal je političen konsens med državami članicami za to, tako da smo to morali narediti. Dogovor je obstajal in mi kot komisija smo sledili tej politični zavezanosti in pač pogajanjem, ki so potekala v zvezi skupno potjo naprej. Kako potekajo vračanja iz Evropske unije v Afganistan? Mm, za nobeno vračanje ne vem, ki eh, ne bi eh, bilo plod neke temeljite individualne ocene. Mi zaupamo našim sodiščem, sodišča pa natančno pregledujejo eh, vse elemente posameznih primerov. In če si pogledate številke, eh, lahko vidite, kakšna je realnost eh, vračanj iz Evrope. Vsekakor ne to, kar smo pričakovali, oziroma ni toliko vračan kot leta 2016. Okrog 700 takih vračanj se je zgodilo. In naj še enkrat povem, da velika večina tistih, ki se vračajo v Afganistan, prihaja iz sosednjih držav, ne iz Evropske unije. Podpora, ki jo mi nudimo, pa tega ne upošteva. Mi smo se že takoj na začetku odločili, da bomo delovali v duhu partnerstva z Afganistanom in Afganistanu pomagali, da bo zagotovil neko vzdržno pomoč za eh, ljudi, ki se vračajo, ne glede na to, odkot pridejo. Potem so bila vprašanja v zvezi z denarjem, eh, s porazdelitvijo denarja za vračanje in pa ponovno integracijo. 200 milijonov je ta vsota samo za Afganistan. Eh, to prihaja iz dela razvojne pomoči eh, in ta denar je bil temu namenjen že od vsega začetka. Ta denar dobijo lokalne nevladne organizacije, potem različne agencije in pa organi, ki opravljajo delo na terenu, tudi agencije Združenih narodov, UNHCR, UNICEF in druge. Potem je bilo še vprašanje v zvezi z mladoletnimi brez spremstva. Nekaj raziskav so naredile organizacije, um, naprimer Save the Children ali pa tudi nevladne organizacije. In Vprašali smo jih, ali lahko poročajo o kakršnem koli primeru mladoletnih oseb, ki so bile vrnjene v Afganistan izven pravnega okvira, ki ga imamo v okviru nacionalne zakonodaje ali pa okvira, ki je zapisan v skupni poti naprej. Vsa vračanja mladoletnih, ki so ga izvedle države članice, so potekala eh, v okviru družin ali pa je šlo za prostovoljna vračanja in temu so organi držav članic tudi tesno sledili. Kar se tiče terminala, um, res obstaja en del uh, skupne poti naprej, ki to predvideva, ampak uh, to smo zapisali takrat, ko je afganistanske oblasti še skrbelo, um, kako se bo veliko število ljudi vrnilo iz Evrope. To se potem ni zgodilo. In zato so se potem tudi oblasti premislile. Zaenkrat še ni bilo um, nobenih dodatnih informacij strani afganistanskih oblasti v zvezi s to konkretno temo. In zato tudi eh, nismo temu namenili eh, posebnih sredstev. Hvala. Hvala. Preden se obrnem eh, na eh, gospo Hamidi, bi dala besedo še Sofiji, ki je zaprosila za besedo kasneje. Hvala. Zelo na hitro. Rekli ste, da upoštevate organizacije nevladnih organizacij oziroma da upoštevate poročila nevladnih organizacij, eh, po drugi strani pa se zanašate tudi na države članice, ampak recimo jaz za svojo državo lahko povem, da tega ne spremlja. Potem so vas vprašali tudi, zakaj taka skupna pot naprej. In uh, rekli ste zato, ker je pač obstalo soglasje med državami članicami. To je zanimivo. Države članice v svetu eh, so samo en del zakonodajnega telesa, mi smo pa drugi del. Ampak kadarkoli Evropski parlament nekaj zahteva ali pozove k nečemu, takrat eh, se vam ne zdi potrebno ukrepati. Ko pa obstaja soglasje med državami članicami, pa uh, ukrepate. Ali komisija ima odgovor na to? No, bom uh, skušal odgovoriti kot nepolitičen član komisije. Mm, glede tega drugega vprašanja, ki je politične narave, bi povedal, da mi v Evropski komisiji odgovorimo na prošnje ali zahteve eh, parlamenta, tudi tega odbora, zagotavljamo vso potrebno transparentnost glede besedila in glede pogajanj, eh, na katerih so bili takšni sporazumi izpogajani. Kar pa se tiče dodatnih informacij in programov ponovnega vključevanja, eh, tukaj je bila posebna zahteva za spremljanje teh programov in pa eh, samih ukrepov za ponovno integracijo. To spremljamo in to je vključeno tudi v naše projekte ponovne integracije. potem to, kar so povedale nevladne organizacije in civilna družba. Mi eh, to upoštevamo, ampak moramo se zanesti tudi na informacije strani držav članic. Eh, spremljamo tudi eh, polete v Afganistan in tukaj je vključen tudi Frontex, tako da zaenkrat je situacija takšna. Hvala. Zdaj pa besedo dobi gospa Hamidi za zaključek. Slišali ste uh, prispevke parlamenta, uh, vidite, da imamo razumevanje za vašo situacijo ali lahko zdaj podate še svoje zaključne komentarje. Um, uh, Hvala. No, kot sem rekla prej, v uradnih dokumentih in poročilih nič ne piše o statusu tistih Afganistancev, ki so se vrnili v državo. Ampak to, kar bi rada povedala, pa je moje osebno poznavanje Afganistana. Prihajam iz Afganistana, delala sem tam in uh, ljudje bi naredili vse za to, da se rešijo, da rešijo sebe in svoje družine in pridejo v Evropo potem pa so poslani nazaj v situacijo, ko morajo ponovno začeti iz nič. To ima seveda negativne učinke in posledice na življenja teh ljudi in njihovih otrok. In uh, njihovi otroci ne morejo hoditi v šolo, težko si ljudje najdejo službo. In moramo vedeti tudi to, da ljudje, um, ki so potem vrnjeni v Afganistan, da se tam sploh niso rodili, torej te države ne poznajo in morajo začeti popolnoma na novo. Torej, to je za njih res zelo težko. Rada bi se zahvalila vsem za to, ker ste z mano in z nami vsemi delili svoje skrbi. Gospa predsednica, situacija v Afganistanu je kritična in upam, da bomo vsi skupaj lahko združili moči in uh, naredili nekaj za to, da rešimo življenja ljudi, ki so uh, vsak dan v Afganistanu izpostavljeni nevarnosti. Hvala. Judit, eh, rad bi se zahvalil odboru Libe, ker je organiziral to srečanje z delegacijo za Afganistan. Mislim, da bi morali takšno spremljanje izvajati še naprej, mogoče v sodelovanju z odborom Deve in uh, morali bi se še bolje poučiti o situaciji v Afganistanu in tudi drugot. Hvala. you, dear colleagues. Um, the next item on the agenda is our structural dialogue with- Pozdravljeni, dragi kolegi. Naslednja točka na dnevnem redu je strukturiran dialog s komisarjem Avramopoulosom. Lepo vas pozdravljam, gospod komisar, in eh, o številnih temah moramo govoriti. Eh, predvsem pa v naslednjih, v situaciji eh, v sredozemlju, potem o izvajanju delovnega programa za leto 2018 in o prioritetah za leto 2019. Veseli me, da ste z nami, gospod komisar. In eh, kar takoj vam bom dal besedo, potem pa bomo imeli še strukturirano razpravo. Izvolite, gospod komisar. Hvala, Klod, spoštovani gospod predsednik, člani in članice parlamenta. Veseli me, da sem ponovno tukaj z vami. Naša razprava vedno pomaga eh, pri napredku, pri posameznih dosijejih, tudi eh, skupaj dobro opredelimo probleme. In naš dialog, še posebej ta današnji, eh, prihaja res ob pravem času. To nam bo omogočilo, da si bomo postavili cilje v luči tega, da dopolnimo Eh, strategijo za migracije in varnost. To sta dve področji, kjer naša unija in naše delo tukaj prinaša dodano vrednost za naše državljane. In eh, varnost in migracije, to sta dve ključni eh, vprašanji oziroma skrbi, ki ju imajo državljani. In pri obeh moramo doseči napredek to je pomembno pred volitvami, pa ne gre samo za to, da državljanom sporočimo o dodani eh, vrednosti, ampak da izvedemo tudi določene operativne ukrepe, ki so potrebni. Naši rezultati bodo omogočili to, da bo politično vzdušje pred volitvami boljše, bolj spodbudno. In pozivam vaš odbor, da najkasneje do novembra eh, vložite eh, vse svoje predloge in poročila in to bo omogočilo, da bodo razprave s svetom se lahko začele že do januarja. Mm, to je zelo pomembno in sam sem tukaj zato, da vas vašem delu odprem. Naj vam dam zdaj pregled zadnjih dogodkov in pa tudi izzivov, ki so še pred nami v naslednjih mesecih na področju priseljevanja in varnosti. Velik del govora o stanju v Uniji predsednika Junkarja je bil posvečen novim predlogom, ki bodo okrepili in dopolnili delo na področju eh, politiko v zvezi z migracijami in azilom. Bom začel najprej z migracijami in imamo celovito strategijo, o kateri smo se dogovorili in del tega je učinkovito upravljanje skupnih zunanjih meja Evropske unije. Zato predlagamo, da se okrepi in bolje upremi Evropska obaljna in mejna straža, da se jim da določena dodatna sredstva in pa tudi dodatne ljudi, zato da bodo bolje zaščitene Evropske zunanje meje. Predloge vključujejo tudi vzpostavitev um, do leta 2020, eh, torej vzpostavitev posebne enote na mejah, ki bi štela 10 tisoč ljudi. Agencija bo lahko izvajala tudi skupne operacije in zaposlovala osebi tudi v tretjih državah. To ne bo omejeno samo na. Eh, sosednje države Evropske unije, ampak tudi druge. In vedno bo šlo za uh, sporazum med Evropsko unijo in pa zadevno državo. Od leta 2021 do 2027 uh, eh, predlagamo tudi to, da se okrepi proračun agencije na uh, 11,3 milijarde v celoti. In s tem povečanim proračunom bo agencija sposobna kupiti svojo lastno upremo, kot so plovila, eh, letala in tako naprej. In tako se bo počasi osamosvojila od sredstev, ki jih zaenkrat zagotavljajo države članice. Tako se nam ne bo več treba soočati s situacijami, ko bo učinkovitost operacij ogrožena zaradi pomankljive upreme ali pomankljivih sredstev, zato ker države članice. Eh, ne ukrepajo dovolj hitro ali pa sploh nič ne prispevajo k temu. Istočasno predlagamo tudi to, da se okrepi Evropska agencija za azil. Vi ste podali besedilo oziroma ste se uh, dogovorili s svetom glede prvega predloga in komisija se je na to odzvala. Agencija mora biti popolnoma opremljena za to, da bo nudila hitro in celovito podporo državam članicam tekom azilnega procesa. Agencija bo sposobna nuditi podporo državam članicam tudi pri administrativnih postopkih za mednarodno zaščito in tudi pri postopkih v okviru dublinskega sistema. Okrepljena agencija za azil bo tudi delala z agencijo za obalno in mejno stražo. Skupaj bosta ti dve agenciji eh, eh, uporabljali posebne enote eh, sestavljene iz osebja, tako na žaričnih točkah, kot tudi v različnih centrih in na mejah. In ti dve agenciji bosta sodelovali tudi, ko gre za vračanje. To bo omogočilo boljšo interakcijo med postopki za azil in postopki za vračanje. Kot sem rekel, mislim, da se strinjate, je to samo en vidik naše migracijske politike. Še en enako pomemben vidik te celovite politike pa je to, da se odprejo in okrepijo zakonite poti, tako za zaščito, kot tudi za, uh, v korist potreb našega gospodarstva. Na to se bom potem še vrnil. Zato, da bi eh, še bolj okrepili politiko vračanja, komisija predlaga pregled eh, direktive o vračanju. S tem se bomo odzvali na postopke vračanja in zmanjšali ovire, z katerimi se soočajo države članice, ko izvajajo ta vračanja. Bomo pa ohranili seveda tudi potrebne varovalke za mladoletne, naprimer. Podprli bomo agencijo za obaljno in mejno stražo na področju vračanja. In poleg tega bomo ukrepili tudi sodelovanje s tretjimi državami in jim nudili tudi finančno pomoč. Prek AMIFA bo to potekalo in mislim, da bo to prispevalo k bolj učinkovitim vračanjem in eh, bo prispevalo tudi k bolj vzdržnemu upravljanju priseljevanja. Sprejem eh, predlogov iz septembrskega svežna o eh, migracijah je zelo pomemben in delo se je že začelo. Na vseh dosjejih začenjamo z delom in zato pozdravljam hiter sprejem poročil iz odbora Libe na te teme prvo poglobljeno razpravo o teh predlogih bom imel že ta petek v Luksemburgu z ministri za notranje zadeve, eh, kjer bomo govorili o eh, reformi dopolnitve azilnega sistema v Evropski uniji. Naj zdaj povem še nekaj. Treba bo doseči dogovor o vseh različnih elementih in eh, to je prioriteta za rešitev migracijskega vprašanja treba bo pregledati Dublinsko uredbo. Samo bolj učinkovit in pravičen Dublinski sistem lahko prinese spremembe za zdaj in za prihodnost. Verjamem, da bo avstrijsko predsedstvo še naprej delalo v smeri, da se najde pravo ravnovesje med odgovornostjo in solidarnostjo. In pogajanja z vami se lahko začnejo um, takoj, ko bo to možno. Kar se tiče Eurodaka, pozdravljam eh, predhodni politični dogovor, ki je bil dosežen. Gospa Makovej je zelo trdo delala pri tem dosjeju. Določena odprta vprašanja še ostajajo in o teh se bo treba dogovoriti čim prej. Eh, Naprimer, potem imamo tukaj dosjejo interoperabilnosti naših informacijskih sistemov. Eh, to bi morali rešiti čim prej. In čim prej bi eh, morali doseči tudi sprejem tega predloga. Potem no, uredba o kvalifikacijah, potem o eh, pogoji za sprejem in pa eh, okvir za eh, ponovno naselitev oziroma preselitev. Um, to so vse prioritete iz uh, bolgarskega predsedstva. Upam, da bo avstrijsko predsedstvo na tem delalo naprej. Uh, spodbujamo jih eh, k razpravam v svetu in upam, da se bodo ti projekti čim prej zaključili. Potrebujemo pa tudi napredek glede urede o azilnem postopku. Upamo, da se bo svet eh, dogovoril o mandatu za pogajanja tako, da se bodo trialogi začeli čim prej. Kot sem rekel, Napredek bo treba doseči čim prej in sicer glede vseh vidikov migracij, tudi glede zakonitega priseljevanja. Treba je ukrepiti zakonite poti in to je ena ključnih komponent naše migracijske politike. Ključnega pomena je tudi, da se e, zmanjša količina um, irregularnih migracij, uh, nezakonitih migracij. Uh, Zato je treba ukrepiti zakonite poti. Z ministri bom razpravljal o tem predlogu 12. oktobra. Povdaril bom tudi pomen tega, da se dogovorimo o eh, reformni modri karti za Evropo. Ministre bom tudi spodbudil, naj naredijo korake naprej in začnejo s pilotnimi projekti glede legalnih migracij in to še pred koncem tega leta. Med drugim bo to ključnega pomena za naše sodelovanje tudi na področju eh, vračanja in pa ponovnega sprejema. Če res želimo biti verodostojni, če želimo pridobiti podporo oblasti afriških uh, uh, držav, Eh, potem moramo zagotoviti priložnosti za zakonito priseljevanje ali pa moramo eh, vsaj olajšati dostop do obstoječih zakonitih kanalov. Države članice bom tudi eh, pozval naj delajo še naprej na področju preselitve in da se čim prej doseže tudi nek evropski okvir za preselitev. Naj omenim še predlog komisije, da se izboljša eh, vizumski zakonik. Cilj tega predloga je, da bi olajšali in pospešili postopek pridobivanja vizuma za potnike, pri tem pa ukrepili tudi varnostne preglede. Predlog podpira tudi našo politiko vračanja s tem, da poudarja pomen sodelovanja s tretjimi državami, ko gre za ponovn sprejem migrantov, nezakonitih migrantov. Mi smo predlagali strožja pravila za procesiranje vizumskih eh, prošen eh, in sicer eh, bi zato potrebovali nek ciljno usmerjen in transparenten mehanizem. Predsedstvo že ima mandat za pogajanja in upam, da bo odbor Libe tudi čim prej sprejel poročilo glede teh ključnih predlogov. Pa še nekaj glede vizumov. Komisija bo kasneje letos poročala tudi o vizumski recipročnosti s Kanado in ZDA. In o tem bom ponovno razpravljal tudi z vami. Vem, da spremljate ta dosje, eh, da ste zelo pozorni na to in eh, sam sem tudi zaskrbljen, nič manj kot vi. Zato bi rad um, še enkrat poudaril, da si bom res prizadeval za napredek, zato da se doseže vzajemnost pri vizumih v odnosu do ZDA. Sam to temo sprožim vedno, ko govorim s predstavniki ZDA. Uh, naslednji mesec bom spet obiskal Washington in spet bom govoril o tej temi. Zelo jasen in kategoričen bom. tehnični stiki vse čas potekajo. In kot sem rekel, bom zdaj da še naprej vodil to razpravo. Politična klima v Washingtonu ni ravno na naši strani, to moramo vedeti. Ampak si pa prizadevamo in pritiskamo z vseh strani, zato da bi dosegli vizumsko recipročnost za naše države članice. ta tema mi je tudi zelo blizu in komisija je povsem zavezana k temu, da ohrani šengensko območje. To je zelo pomembno za vse nas. Še enkrat moram povdariti in pri tem sem zelo jasen, da eh, začasne kontrole na mejah ne smejo postati trajne. In zato je tudi zelo pomembno, da se dogovorimo o pravem ravnovesju med tem, da se eh, zagotovi svoboda gibanja po eni strani in pa varnost po drugi strani. Iz tega razloga smo predlagali to, da se šengenski meni zakonik eh, spremeni, zato da bo bolj sposoben se odzivati na trenutno situacijo. In upam, da bo Libek malo sprejel svoje poročilo, tako da se bodo trialogi lahko začeli še pred koncem tega leta predsedstvo že ima mandat. Evropska unija potrebuje pravila, zato da se preprečijo zlorabe in da se zagotovi, da bodo vsi spoštovali pravila. Dragi prijatelji, naj zdaj omenim še varnost. Z vašim bistvenim prispevkom eh, smo se zelo približali že učinkoviti varnostni uniji. Mm, gre za spremembo paradigme glede tega, kako sodelujemo na področju varnosti v Evropski uniji. Eh, tukaj moramo še preseči določene tabuje. Eh, varnost eh, je v pristojnosti držav članic, ampak imamo enoten skupen cilj, da zagotovimo varnost dejstvo, da že več kot eno leto ni bilo večjega terorističnega napada in sicer od Barcelone 2017 naprej, to uh, verjetno kaže, da smo na pravi poti. Naj podam nekaj primerov. Predstavili smo usnutek uredbe glede preprečevanja terorističnih vsebin na spletu. Ta pobuda uh, je bila eh, rezultat od, oziroma odziv na pozive parlamenta in sveta, da se ukvarjamo z spletnimi vsebinami. In dosež, eh, dosegli smo napredek tudi na področju uh, foruma glede spletnih vsebin in interneta. ljudje, ki želijo širiti teroristično propagando po internetu, to še vedno lahko počnejo. In številna podjetja, ki so se prostovoljno uh, vključila v ta projekt, uh, so že veliko naredila. Res je tudi, da pa se številna podjetja sploh niso vključila. številne varovalke v okviru uredbe eh, so bile vključene, eh, ko gre za črtanje teroristične vsebine in pa varstvo človekovih pravic. Moj kolega Julian King vam bo eh, kasneje danes tudi podal določene podrobnosti v zvezi s tem predlogom. Radikalizacija na terenu oziroma izven spleta je tudi pomembna tudi tukaj se intenzivno trudimo za to, da bi zagotovili dodano vrednost za države članice in pa za vse, ki se s tem ukvarjajo na terenu. Imamo usmerjevalni odbor držav članic za radikalizacijo in to je prvi korak naprej v tem novem poglavju preventivnega dela na ravni EU. Naj zdaj upišem še eno veliko uh, prioriteto in sicer interoperabilnost naših uh, uh, podatkovnih baz na področju varnosti. Interoperabilnost uh, mora postati realnost, zato da bomo lahko zaščitili naše državljane. Cenim uh, vaše delo na tem področju, predvsem delo poročevalcev Lenarsa in Mela. Uh, in vseh poročevalcev oziroma poročevalcev v senci. Poročilo bo predstavljeno naslednji teden, kolikor vem. Predsedstvo že ima mandat za pogajanja. In veselim se že začetka trialogov. Tudi vis je pred nami. To je velik izziv, ampak eh, tudi tukaj imamo zelo izkušene poročevalce. Kar se tiče EU-LISA, bi se zahvalil gospe Makovej in poročevalcem v Senci za njihovo delo pri tem dosjeju. Veseli me, da naj bi nova uredba stopila v veljavo že pred koncem tega leta. Naj se vam zahvalim tudi za vse upravljeno delo pri ETIAS-u, pri eh, sistemu vstopa in izstopa in pri šengenskem informacijskem sistemu oziroma orodjih na tem področju. Predlogi eh, s tem v zvezi bodo okrepili notranjo varnost, olajšali potovanja in eh, skušali tudi zaščititi eh, vizumsko liberalizacijo EU. Ne moram dovolj poudariti, da je učinkovito varstvo zunanjih meja predpogoj za to, da bo Schengen dobro deloval in eh, da bo dobro potekalo tudi prosto gibanje znotraj šengenskega sistema. Veselim se že nadaljnega sodelovanja z vami, ko gre za dostop do finančnih informacij, potem eh, za elektronske dokaze v čezmejnih eh, primerjih in pa elektronske prekurzorje. To so vse ukrepi, ki bodo eh, prispevali k naši varnosti. Potem imamo tudi predloge za boljšo sledljivost streljnega orožja. Tudi na ta način bomo eh, zmanjšali prostor za delovanje teroristov. Upam, da boste sprejeli poročila na teh področjih, tako da se bodo trialogi lahko čim prej začeli. Veselim se tudi tega, da bom sodeloval z gospod Kaufman in da bova skupaj zagotovila hiter sprejem predloga glede eh, goljufij pri uh, plačilih, pri negotovinskih plačilih. S tem se bo tudi olajšalo delovanje organov pregona. Na koncu pa še nekaj besed o financiranju. Evropski skladi so bili do zdaj in še vedno bodo ključnega pomena za doseganje ciljev na vseh političnih področjih. Imamo umestno oceno eh, trenutnega sklada za varnost in migracije. Ocenjena je bila tudi dodana vrednost in pa napredek pri izvajanju projektov na področju migracij, meja in varnosti, kot veste je komisija podala ambiciozen predlog v okviru novega večletnega finančnega okvira. S tem naj bi odrazili tudi eh, visoko prednost, ki jo imajo ta področja. Politično je pomembno, da podpremo prizadevanja na področju varovanja meja in migracij in da zato zagotovimo ustrezno fleksibilnost, ustrezna sredstva in eh, dobro spremljanje doseganja rezultatov. Poleg tega moramo dopolniti oziroma ukrepiti tudi dopolnjevanje mm, še skupaj z drugimi instrumenti v EU in tretjih državah in zagotoviti, da bo vse skupaj potekalo v skladu z našimi pravili in vrednotami. In komisija tukaj računa na parlament, da bo podprl te predloge in da bo zagotovil hitra pogajanja. Upam, da bomo vsi skupaj, eh, tudi svet, eh, zagotovili hitr sprejem teh predlogov. Začeli ste že s pregledovanjem novih zakonodajnih predlogov. Zdaj pa je čas, da naredimo korak naprej, da se lotimo tudi bolj perečih vprašanj. Jaz osebno in pa moje službe se že veselimo nadaljnega sodelovanja z vami, predvsem eh, s poročevalci, gospod Fajon, Lenar, s Melom, Deli, eh, z vsemi temi kolegi. Eh, upamo na dobro sodelovanje. Časa je malo, veliko dela je pred nami. In če se ozrem nazaj na uh, moje zaslišanje tukaj pred štirimi leti, uh, vidim, da smo veliko dosegli v tem času. Še bolj pomembno kot to pa je, da uh, uživamo v skupnem delu in da dobro sodelujemo. Eh, rekli eh, so mi, da je to najtežji odbor, ko sem nastopil eh, funkcijo komisarja, ampak zdaj vam lahko povem, da nikoli še nisem delal v tako konstruktivnem duhu kot ta štiri leta z vami. Nekaj mesecev še imamo, trdo bomo delali, enostavnih rešitev ni, ne za področje varnosti, ne za področje migracij. Potrebujemo več eh, odgovornosti, porazdelitve odgovornosti, eh, solidarnosti, potrebujemo boljšo učinkovitost in celovite politike na ravni EU. Upam, da bomo v teh osmih mesecih, ki so še pred nami, delali konstruktivno in učinkovito in veselim se že tesnega nadaljnega sodelovanja z vsemi vami. Hvala. Um, Hvala lepa če torej gledam govor telesa v dvorani, ko ste govorili, ne vem, morda ste otrujeni, morda so otrujeni, ampak niste omenili samo obremenitev odbora, obremenitev parlamenta je tudi pomembna. Prav tako pa torej ne gre samo za delo, za delovno obremenitev, ker se izteka mandat. Vsak dosje, ima svoje pomembno vprašanje in to vidim na obrazih kolegic in kolegov. Že takoj pa želim povedati tole in ne bom imel časa kolegom, skoraj vsi so na seznamu. Zagotovili, zagotoviti bi želeli, da bodo vsi vedeli, zakaj gre v parlamentu. Parlament je, in to sem dejal že avstrijskemu predsedstvu, bil zelo hiter. Ne smemo govoriti o tem, da smo prepočasni. V odziv vaše točki, kako hitri ali počasni smo glede azila in da se je povezanih z majami, za zapisnik želim povedati sedaj, takrat, ko sem to povedal, sta bila samo dva imamo že poročalca med Solo in Argentini, glede revidiranja predloga za agencijo za azil, je bil imenovan gospod Niedermüller ta teden z vsemi težavami, ki so povezane s tem dosjem. Metoparabilnost. Ponedeljek. To je, da se je polnizil, potem trialogi, gospa Stevens je plačalka za nezakonito vsebino na spletu, težko bo. Zakaj to vse omenjam? Zato, ker nismo počasni z imenovanjem poročevalcev in poročevalk in pri glasovanjih. Je pa potem težava, kako se pomikamo naprej. Pitek do vseh, ker imajo vsi svoje težave. In vem, da bodo tudi poslanke in poslanci govorili o tem. Naj omenim eno ali dve stvari. Kar se tiče vzajemnosti, glede vizumov, lepo je, kar ste dejali, ampak potrebujemo rešitev, ki bo resnično kaj razrešila. Želimo, da prijete na predsvetov Libe, Juri. Vem, poznamo stališče, tudi mi smo bili v Washingtonu, to ni dovolj. Mislim, da moramo storiti več. Moramo vse premaknitina pa je pred koncem mandata. Kar se tiče azilnega paketa Dublina, naj še to povem, preden nam besedo drugim, ker so vprašanje kvalificirane večine in soglasja v svetu. Če bo komisija nadaljevala soglasje na mesto kvalificirane večine, potem ne vem, če nam bo uspelo. Kolegice in kolegi lahko delajo pri elementih svežanske, azilnega sveža, ampak imamo prave težave. Tako da je pomembno vedeti, kaj vi mislite o tem, ali boste nadrevali s tem, razumem zakaj, ampak ali se bomo resnično držali soglasja. Zame to pomeni, da napredka pri tem svežnju ne bo. In ko bomo se končno premaknili naprej. Pa sprosim, da resnično poštevate družbe, pogodbe. Resnično vidim nobenega premika naprej, razen tega dela, ki ga pravijo kolegi tukaj. Torej, težko vprašanje so tudi, morda za čas romunskega predsedstva v teh treh mesecih še. No, sedaj pa seznam govornikov. Vedno imamo težave, vsako denatorjev ni, Tako da prosim, ne bodite jezni, najprej koordinatorji ali namestniki koordinatorjev. Povedal bom, kdo to so. Gospod Metzole za LS ni, gospod Engel bo v njenem imenu vsak dve minuti. Če je kakšna napaka, mi povete vsak dve minuti, vsi boste dobili besedo, tako da držite se prosim dveh minut. Koordinatorji najprej, potem pa bom komisar se odzval. Frank, vi ste prvi. JLS, prosim, dve minuti. Hvala, Klod. In hvala za ta pogovor. Sicer to, kar ste predstavili, se nikakor ne ujema s tem, kar bi pročevalec iz ELS želel. Zato bi se zaustavil pri dveh elementih migracijske politike, ki se mi zdeta zelo pomembna. Komisija prihaja do konca svojega mandata, kot vsi vemo. In verjetno je zdaj prišel trenutek za to, da se nek zalet poguma uh, izkaže, ki ga do sedaj še nismo videli. In upam, da. Uh, Eh, lahko to prenesete tudi predsedniku komisije, saj mislim, da bi ste tudi on želel, da bi napredovali pri zadevah, ki se jih samo dotaknemo oziroma ki, ob katere se samo obregnemo, se jih pa ne zares lotimo. Kar se tiče dublinske uredbe, vsi vemo, vsi vemo, da je bil sistem zamišljen brez nekega pritiska v obdobju, ko smo v bistvu vsi imeli to možnost in ugodje, da smo lahko vzpostavili nek uh, odgovoren sistem, ampak ta sistem uh, pač ni bil pripravljen na tak pritisk in mi potrebujemo sistem, ki bo lahko to vzdržal. In to bi morali razumeti vsi in zato uh, bi morali breme prevzeti vsi, ki uh, si želijo razrešiti vso to situacijo in se morajo vedeti, da mora pač eh, del Evrope prevzeti uh, migrante, ki potrebujejo zaščito. No in drugi klot, jaz in ostali vemo, da je bil napredek do sedaj res zelo omejen. Pri, in govorimo o desjeju, ki je za večino od nas stranskega pomena. Uh, In če je problem stranskega pomena, pomeni, da gre tukaj za število oseb, veliko število oseb, ki se jih sploh ne splača omenjati. Poleg pravega, rednega prisiljevanja je še toliko teže organizirati, uh, to organizirati, ampak to je treba. Namreč kratkoročno bomo res zelo težko oziroma bo nemogoče izkoreniniti razloge za migracije in zato bomo pač morali v Evropi se sprijazniti s tem, da bomo vsako leto sprijeli določen kontingent ljudi. In morali bomo pripraviti to, da se bo to zgodilo. Nekatere države so na to pripravljene, druge pa ne. Uh, v državah, ki na to niso pripravljene, bi bilo morda celo nevarno, da bi osebe tja nameščali, ampak za ostale pa poslušajte, mislim, da bi bilo razumno pričakovati še pred koncem mandata, da se nam dodeli določen kontingent oseb, ki naj se jih v Evropi sprejme. Eh, v dobro naše družbe, ki naj je tako ne bi več pripravljali nezakoniti prebežniki, ampak družbe, ki bi postala organizirana za sprejem migrantov. Engel nima izkušen kot koordinator, je govoril malo le, držite se prosim dveh minut. Ne ja povem komisarju, da ki odhajajo na sestanke s svetom, gospod Spinelli tudi tukaj in drugi počevalci senci in je govoril veliko o modri kartici in veliko interesa od sveta ne vidim za to. Zakaj to pravim? Ker ne poznajo hinavščine sveta, ki govorijo o zakonitih poteh, ki jih ni. Tako da vse komisija nas ohraja pri življenju in to je dobro, to je pozitivno, da bi čestitev za to. To je potrebno jasno povedati. Tako sedaj pa prava koordinatorka gospa Sipol. Hvala lepa, predsednik. Danes bom govorila nemško. Ko slišim to, sem vedno bolj nepotrpežljiva, pa tudi že malo jezna. Govorimo o tem, gospod Avramopolos, da je potrebno ščititi šengenski prostor. Vidim pa dejansko to, da z vsakim predlogom komisije, komisija teče za svetom in se podaljšuje nadzor na mejah. Ne vem, kako bomo tako zaščitili Schengen. Vizumska zajemnost. Ne vem, koliko časa že čakamo na to. In sedaj, ko pravite, da se zauzemate za to, se bojim, da še čez pet let tega ne bomo doživeli. In če bi bila vlada ZDA, bi se seveda valjala po tleh in smejala. Saj mi delujemo tako dobro, malo se še pogajamo, pogajamo in pogajamo. Zakaj bi pa sploh res ne imali EU? Medoprebilnost zelo pomembno za več varnosti. Gospod Avramopoulos, na začetku je bila zamisel o medoperabilnosti, da na inteligenten način povezujemo različne podatkovne baze. To so vsi sprejeli. To, kar počnemo sedaj, je, da imamo milijone podatkov, novo podatkovno bazo, žrtve, sumljivi, potniki, vse v enem loncu in ne vem, kako bo to vse skledalo na koncu. Potrebno je zaščititi meje, da nadziramo meje, se mi zdi, seveda vse lepo in prav, ne vem pa, kako naj to deluje. Imamo Evropsko obalno mejno stražo, ampak ta ne deluje, ker države ne izpolnjujejo zavez. Še enkrat pa potem zahtevamo sedaj več in sprašujem se, odkot denar, odkot osebje, tega ne razumem. Pri vračanju moramo biti boljši, pravite. In vračanje, to je bil že odnegdaj del azilnega sistema, da pošiljamo nazaj v države porekla tiste, ki nimajo pravice do izila. Potem pa se sprašujem, zakaj pa smo podpisali skupno pot naprej z Afganistanom, ne pa s državami, kjer večina državljanov ne dobi pozitivnega mnenja za azil. Meni se zdi, da to ne vodi nikamor. Sploh pa nismo govorili o begunskih razmerah, še prav posebno v Grčiji, v Mori, obstaja poročila, da ne gre samo za preobremenitev, gre tudi za prenatrpanost. Te malo ljudi se pepere na celino, potem sumi na korupcijo, sredstva ne pridajo do beguncev, ampak končajo druge. To bi rada slišala več, kako želi komisija se odzvati na te očitke.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 In zdi se pa, da predsednik Evropske komisije spodbuja nezakonito priseljevanje. Saj vidimo, da se število migrantov, ki prihajajo v Evropo, vse bolj povečuje. Danes je število migrantov, ki prihajajo na Evrop v Evropsko unijo, največje v smeri iz Maroka. In zato sprašujem, kakšna sredstva si je zamislila Evropska unija za uh, stik z Marokom. Uh, eh, v tej situaciji. Maroko namreč ni država v vojni, eh, je dokaj stabilna eh, država, demokracija v bližini Evrope In torej, ali komisija namerava se povezati z Morokom v boju proti nezakonitemu priseljevanju in proti eh, nezakonitemu trgovanju z migranti. Pa še nekaj, kakšna je vaša bilanca, končni izračun po štirih dela na področju vezanem na migracije? In tukaj ne mislim samo na ukrepe, ki jih je sprejela komisija z vašim sodelovanjem, temveč na situacijo Evrope v celoti. Eh, ali mislite, da je danes stanje v Evropi, kar zadeva migracije, boljše kot leta 2014 ali ne? Hvala. Uh, Hvala lepa. Alde, Natali, prosim. Merci, uh, monsieur le Président. I'm Merci. so sorry, I should have taken... Se upravičujem. Joj, se upravičujem, utrujen sem že. Se upravičujem, utrujen sem. In malo tečen. Nateli, prosim. Hvala, Klod, hvala, predsednik. In hvala, gospod komisar, da ste tukaj. Pa tudi hvala, da ste izrazili svojo odločnost uh, glede tem, v zvezi s katerimi se izmenjujemo mnenja. Um, se pa lahko navežem na kloda, strinjam se z vprašanji in s perspektivami, ki jih je poudaril glede na ta problem doseganja eh, soglasja, glede na to, da se nikamor ne premaknemo. In hvala tudi za to, kar ste povedali, saj je včasih res. Uh, nekoliko moreče, ko vidimo, da se stvari predvsem na področju Dublinske uredbe ne premaknejo naprej in da ne gre tukaj samo za stališče komisije, ki je v igri, temveč tudi za stališča držav. No, predlog, ki ste ga podali, gospod komisar, zanima me, ali bo ta namenjen predvsem izboljšanju situacije imigrantov, ki prihajajo v Evropo. Danes jutra je direktor Evropskega urada za azil uh, skušal predvsem poudariti, in to je v, v nasprotju s tem, kar je povedal predhodni govornik, da se je zmanjšalo število prosilcev za azil v primerjavi z letom 2017 in uh, eh, 2016 in to za eh, celih 40 odstotkov. Torej, uh, to se um, kaže tudi v letošnjem letu. Uh, ampak eh, še zlasti v vaši državi, v Grčiji, so otoki kot hotspoti že pre, preveč eh, zapolnjeni. Eh, število priseljencev je izredno visoko, poleg tega dobivamo informacije o številnih kršitvah človekovih pravic in to so strani več nevladnih organizacij. In eh, torej, ali ta predlog prinaša kakšne rešitve za pa vprostiti, če se tako izrazim, najrenljivejše dele prebivalstva, torej otroke in sicer na človeški ravni, pa tudi na politični. Problem vemo, kje je, saj ste ga vi izpostavili, ta stalna blokada v svetu, ki onemogoča, da bi prišli do učinkovite reforme, ampak rada bi vedela, gospod komisar, kako lahko vi odgovorite na vprašanje kolikšen manevrski prostor vi sploh imate v dani situaciji. Pri obravnavi tega problema kot član Evropske komisije. Rekli ste namreč, da um, kar zaupate, da, da ste optimisti, tako da zanima me res, kolikšen manevrski prostor imate. Hvala lepa. Sedaj pa Gue, gospa Spini na mesto gospe Ernst. A ne, se upravičujem, zeleni. Samo za zapisnik. Judith Srgničnini je koordinatorka za zelene, prosim. Kod. Hvala lepa. Da, cenim to, hvala. Ko sem prisluhnila komisarju Avramu Mopolusu, bi si morala zabeležiti, koliko krat je dejal, da upa, da bomo končali s trilogom pred volitvami. Nisem prepričana, ali nam bo to uspelo in ali si sploh želimo to, kaj ti. Pri veliko dosegih ni zamuta zaradi nas, ampak zaradi sveta. In ko komisar pravi, da je vesel, in tukaj citiram, da imamo preliminarni dogovor, v času bolgarskega predsedstva in da upam, da bodo Avstrici podali dodatne spremembe, potem mislim, da gre za nesporazum. Ne razumemo se. Pohvalili ste kolegico gospod Makovej, naj pa tudi samo pohvalim gospod Bjork iz Gue, ki je ni tukaj, ki je resnično uspela doseči dogovor o vračanju svetom. In dodatne spremembe, ki si jih svet sedaj želi, niso dodatne torej po mojem mnenju, ali nimamo dogovor ali pa bomo imeli dogovor, ki smo ga sprejeli ne tako daleč tik pred poletjem pod Bolgariji. To je realnost, katero moramo živeti. Mislim, da je zelo pomembno spoštovati zakonitosti in ko svet govori o platformah za izkrcanje. Resnično se sprašujem, kaj si bodo izmislili naslednji teden, ali bodo dosegli napredek glede teh platform za izkrcanje. Torej, bojim se, da veliko sprememb ne bo. Vprašanje komisarju, kateri ste zakonitih poteh za zaščito ljudi in za potrebo naših gospodarstv. Mislim, da niste povedali več o tem. Resnično mislim, da zakonite poti niso tu samo za zaščito, zaščito tistih, ki so potrebni zaščite in za naše gospodarstvo, ampak tudi za sodelovanje s tretjimi državami, ki bo bolj pošteno. Če ne podpisujemo uradnih sporozumov o vračanju, je to veliko krat pozavi s tem, da nimamo zakonitih poti. Torej še ena priložnost, da poveste več o teh zakonitih poteh. Pa tu seveda ne gre za vračanje. Hvala. Hvala, Judith. In sedaj je Barbara Spinelli Gue. Hvala, predsednik. Osredotočila se bom na migracije in še zlasti na nekaj točk, v zvezi s katerimi bi želela dobiti vaše odgovore, gospod komisar. Prva točka, sistem hotspotov. Samo leta 2018, 18 tisoč 500 migrantov je bilo preseljenih z otokov na kopno in situacija se ne izboljšuje, zato ker se ti hotspoti praktično istočasno spet napolnijo preko vsake vzdržljive mire. Zakonite poti. Pri tem se sprašujem, ali ima smisel še naprej govoriti o stvarih, ki ne obstajajo in ki jih svet zanika. Modri karton. V zvezi s tem je poročevalec eh, Klod Morajš že vse povedal in želela bi vprašati, ali morda eh, ni prišel trenutek, da se obsodi to zavlačevanje v svetu eh, in še zlasti postopek eh, s, s, sprejemanja s soglasjem, saj če bomo šli naprej, tako se ne bo prav noben fajl, eh, nobena zadeva eh, na področju migracij sprejela. Zanima me torej, kaj bo komisija storila tudi glede na izid današnjega glasovanja. In še ena točka, politika zapiranja pristanišč in meja. V Italiji, na primer ta politika se upravičeno kritizira. In zato sprašujem, ali ne bo to imelo usodnih posledic eh, in to zaradi esternalizacije, za katero je odločitev sprijela komisija skupaj z državami članicami in spet se vračamo k dublinski uredbi in k mm, eh, blokadi v svetu. In ne nazadnje Frontex, eno samo vprašanje imam v zvezi s tem, si se mi da v predlogu za reformo ni nobene okrepitve mandata za dejavnosti search and rescue. In v tem trenutku se sprašujem, kdo bo to v sredozemlju sploh še počel, glede na to, da se ladje, ki jih uporabljajo nevladne organizacije, eh, obravnavajo kot eh, udeleženke v kaznjivih dejanjih. Hvala. Hvala lepa. Judith je omenila gospo Bjork, ki je poročavka o preseditvi. Na njenem imenu povem, da je že govorila o tem, kdaj bi komisija lahko potem še namenila neporabljena sredstva za premestitev. Morda bi lahko to poštevali tudi danes če pa ne danes, pa mogoče kasneje. Dobro, toliko strani koordinatorjev. Sedaj pa še osem kolegic in kolegov, ki želijo spregovoriti. Morda še kdo, ki ga nisem zapisal. Sofi, vi se še niste javili? Želite govoriti? Da, devet. čisto na kratko, potem pa še ostale kolegice in kolegi. Ste na seznamu, da. Prosim pa, bodite eh, precej kratki, kajti še devet drugih kolegic in kolegov je. Da, storil bom vse, kar je v moji moči. In sveda sem si zabeležil vse, kar so dejali kolegi. Dejali ste? No, nekdo je dejal da po štirih letih skupnih prizadevanj, lahko rečem, smo vsi utrujeni. Ampak smo tudi polni energije in odločeni, da izpolnimo naše zahteve in dosežemo cilje. Osem mesecev še imamo. In kot sem dal računom na naše sodelovanje, to, kar smo dosegli, je zahvaljujoč temu sodelovanju če svet ne bi sedel v tempo parlamenta, če bi svet lahko sedel v tempo parlamenta, bi bile razmere veliko boljše. Ampak tukaj smo zato, da osvežimo duh sodelovanja in pokažemo jasno odločenost, da dosežemo naš končni cilj, to je, da dokončamo delo, ki smo ga začeli. Osebno sem optimističen. In mislim, da lahko zaključimo. Klot. Vesel sem. Z veseljem bom prišel na sestanek, ki bo posvečen temu, kar ste dejali. Kot veste, ker ste že govorili o vzajemnosti vizumo ZDA, da to ni enostavno vprašanje, to veste. Pritiskamo in skušamo pomagati petim državam, da bi izpolnile zahteve za oprostitev od vizumov. Tista vprašanja, ki so povežena z varnostnimi vprašanji, kot je to navedeno v zakonodaji ZDA, tu zelo pomagamo. Prav tako smo ciljno orientirani, da bi države vključili v program oprostitve vizumov. ZDA so zavezane, da bodo pet držav članic dalo program, ko bodo izpolnile zahteve po ameriški zakonodaji. Priznati moramo, da varnostno orientirano politično vzdraše v Washingtonu ni najboljše za napredek kratkoročno. Ampak Kot sem že dejal, bomo nadaljevali z bojem za polno vzajemnost na podlagi viz. Vzajemnost pa seveda zahteva, da komisija upošteva posledice za naše zunanje odnose. Smo institucija, ki spoštuje zakonodajo. Istočasno pa imamo odgovornost, da upoštevamo posledice tudi negativne posledice. Naše stališče ostaja, da ne bomo oklevali, ne bomo oklevali s prejemanjem delegiranih aktov, če bi to vodilo do napredka. Ampak, če bi to sprejeli, bi razmere postale še hujše. Rezultati, ki smo jih dosegli s Kanado in drugimi, kažejo, da otipljivih rezultatov, kar se tiče polnega sistema, prostite vizumov, ne bomo dosegli, če ne bomo resnično potrpežljivi in diplomatski in pritiskali diplomatsko. Naša strategija je ciljno usmerjena, da bi teh pet držav vključili v program. Kot sem že dejal, se strinjam z vašimi pomisleki. Pogovorimo se o tem, ko bomo izdali naslednje poročilo. Kar se tiče kvalificirane večine, glede azilnega svežnja. Prebral sem pismo, ki ste ga poslali predsedniku Junkerju. Bomo videli. Frank Klot štirimi meseci že, sem pozival, da bi dosegli dogovor o azilni reformi, tudi Dublinu, to veste. Razprave tečejo, kot veste, in počnemo vse, da bi jih podprli, da bi bil napredek hiter. V Luksemburgu bomo imeli svet za prosode in notranje zadeve. Optimistično sem, da bomo dosegli napredek, tudi glede na to, da se bodo voditelji sestavljali naslednji teden. Avstrijsko predsedstvo si ponovno prizadeva za to. Modra kartica. S pravo politično voljo na vseh straneh mislim, da je možno nadaljevati s pogajanji in doseči ambiciozen dogovor s pravo evropsko dodano vrednostjo. imamo enega najbolj izkušenih poročevalcev, kloda in odlične poročevalce sence. Kako nam naj sploh podleti? Upamo, da bo svet ponovno premislil o svojem stališču. Tako da bo EU in da bo modra karta EU postala resnično privlačna, vsa evropska schema za to, da bomo pritegnili potrebno delovno silo po vsej EU, da bomo tako zadostili naši ekonomiji. Kar se tiče strukturnega pomankanja veščin na določenih področjih, določenih poklizih, potrebujemo dogovor, nujno. Naš predlog ponuja dovolj prožnosti državam članicam, da se v polni meri prilagodijo na razmere na trgu dela istočasno pa ustvarijo tudi sistem za kvalificirane delavce iz tujine. Države članice bodo seveda v polni meri se same odločale, koliko visoko kvalificiranih migrantov potrebujejo. Sam bom o tem ločno govoril tudi v petek na svetu za prosodje notranje zadeve. Gospa Sipa ne pa ne vem to, kar sem že dejal. Javno pa tudi tukaj. Nismo za nadzor nad notranjimi mejami, ki se spet vzpostavljajo, kajti to je korak nazaj za Evropo. To je moje osebno mnenje. Tudi stališče. Nadaljevali bomo sodelovanjem s šengenskimi državami, da bi postopno odpravili nadzor na zunanjih mejah, na notranjih mejah, oprostite, in bi to nadomestili z alternativnimi ukrepi, policijskimi pregledi, mejnih predeljih in čezmejno sodelovanje. Kot je že to priporočeno v sporočilu komisije oktobra 2017. Tesno stiko smo, šest šengenskih držav začasno izvaja nadzor naš cilj je in ostaja enak, da se vrnemo k polno delujočemu šengenskemu območju, kar se da hitro. Že prej sem izpostavil naš predlog spremembe, ne želi uzakoniti trenutne prakse. Naš predlog je ponudil ravnotežen pristop. Grožnje sveta najbolj vplivajo na odločitve držav. Uvedba začasnih nadzorov na notranjih mejah mora ostati izjemni ukrep v skrajni Siriji. Vpliv na prost pretok bi moral biti omejen in potrebno je preferirati alternativne ukrepe, kot sem že dejal. Policijski nadzor mehni regije, čezmerno sodelovanje in tako dalje. Dodatne vrvalke zagotavljajo, da države članice redno vrednotijo kakršnokoli začasni nadzor. In potem sodelujejo s sosednjimi državami članicami in ne sprejemajo neotemeljenih ukrepov. Tudi kar se tiče potreb po kadrih na mejah. 10 tisoč evropskih uradnikov bi naj bilo menih policistov in to seveda temeli na trenutnih instrumentih, ki jih imamo. Trenutno je število ekipe obmejne mejne straže, obalne in obmejne straže, več kot 7000. Te zmogljivosti dopolnjuje 1500 menih policistov strani držav članic. In potrebe na tem področju se še povečujejo. Agencija pa bo morala še naprej podpirati prizadevanja držav članic, prav tako pa bo morala hraniti operacije v tretjih državah in izboljšati pravila glede vračanja. Na tem moramo delati. Razmerom morajo še en razlog imam, zakaj sem občutljiv na to, kar ste opisovali. Vedno znova smo pozarili grške oblasti na zelo težke razmere mori, da nas je nujno lotijo razmer, istočasno pa smo vedno zagotavljali evropska sredstva za pomoč soočen s temi izzivi. Smo v tesnih stikih z grškimi organi, da bi našli najboljšo pot naprej, da bi boljšalo razmer in rešitev te zadeve. Pred dvema tednoma sem bil v Grči, govorili smo o migracijah, sestal sem se s premijejem, pa tudi vsemi pristojnimi ministri. In končno smo prišli do dogovora, da morajo pospešiti ukrepe, spremeniti razmere, kajti tako kot je sedaj, je to sramota za vse nas. Počnemo vse, kar je v naši moči da bi podprli grške oblasti pri tem. Celovita odgovornost za upravljanje tokov v Grčiji, tudi žeriščnih točk, je na strani grške administracije. Govorite o žeriščnih točkah. Mislim, da gospod Spineri govori o tem, ali jih potrebujemo ali ne. Si lahko predstavljate, kaj bi se zgodilo, če jih ne bi bilo? Te so bile vzpostavljene na začetku kriznih razmerov. In veste, kako je bilo. Italija je veliko žarišče, Grčija. Mi pa smo razlagali vedno znova, kaj to je. Potrebujemo vse te agencije. Eurodac, Europol, Eurojust tam na terenu, da ocenijo razmere. Boljše je imeti žarišne točke. In mislim, da nam je uspelo. 95 odstotkov tistih, ki prečkajo Gelsko more, so registrirani in so jim pobrani prstni vtisi enako v Italiji. Lahko me ostavite, da. Ne, ne, vem, vem. Kar se tiče morja, seveda lahko govorimo o tem dve uri. Kaj ti to nas veda zelo zanima. Ampak ne želim, da ste še pod večjim pritiskom, kar se tiče morja morje, ker je še veliko drugih vprašanj. Da, samo na no, to vrne kasneje, pravi komisar. Prav, hvala. Ogromno je dosej, o katerih tukaj govorimo. In to je nezadovoljivo za obe strani. Preveč vprašanje, ampak skušajmo se pogojiti vsaj o ključnih točkah. Gospod Koeljo, prosim naslednji. Prosim, držite se dveh minut, pa nam bo uspelo. Koeljo. Tri kratke točke. Prvič. Želim pozdraviti okrepe komisarja. Kaj se tiče globalnega sporazuma, kviru za nam, ampak določene države članice ne želijo biti del tega in zato so tudi vaše okrepe omejeni. Ampak imate našo podporo in bomo pomagali, kje se bo dalo. Potem, kar se tiče agencije, kot sem že dejal, danes dopoledne na tem odboru, Ne razumem, kakšen je namen komisije. Začasne dogovore imamo o novi azijski agenciji od julija lani. Pa od takrat nam še ni uspelo preprosto zaradi sveta. Kaj želite sedaj doseči s tem novim predlogom? Samo odlaga se končno sprejeti še enkrat in potem informacijske, informacijske sistemi. Tretje vprašanje. Kot veste, so se podvojili ti sistemi v Evropi. Samo šengenski informacijski sistem pa bo pravčasno ponudil več varnosti našim državljanom. Kot poročevalec za viz želim storiti to, želim imeti sistem, ki bo bolje deloval in bo bolje izpolnil svoje cilje. Danes sem videl, da komisija poziva mandata do konca leta ali si komisija želi boljšega šengenskega prostora za naše državljane ali želi samo postiti pečat glede svoje zapuščine. Bodimo si najasnem. Sistem ni cilj sam po sebi. Zagoditi moramo, da bomo imeli boljši sistem, ki bo izboljšal delovanje Schengna, ki bo zagotavljal več varnosti za naše državljane. Se strinjate s tem? Hvala.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 Komisar, naj povem, da v času vašega mandata situacija ni bila preprosta, še zlasti kar zadeva migracije. Vemo, da ja, se je nedavno število migrantov, ki prihajajo v Evropsko unijo, zmanjšalo, ampak do tega je prišlo predvsem zaradi pritiska na Turčijo, ki se ji plačujejo ogromne vsote za to, da blokira. Um, preprodaja, pr prodajalce oziroma tiste, ki trgujejo z ljudmi. Ti pa iščejo druge poti ehm, preko Italije, preko Libije. Vidimo tudi, da se v Libiji opravlja veliko dela pri izobraževanju, usposabljanju in sodelovanju z obaljno stražo, zato da bi zajezile um, ehm, tokove migrantov. Ravno tako se tokovi usmerjajo proti Španiji in vidimo, da vlad, se vlade na to odzivajo. Zato, gospod Avramopulo, zakaj še čakamo za reformo Dublinske uredbe in to evropsko stališče glede obvezno določenih kvot za države članice, eh, kaj naj s tem letošnje poletje smo imeli še več migrantov in mislim, da bi se morali med seboj dogovoriti, da enkrat za vseli prenehamo in preprečimo te smrtonosne prevoze preko sredozemlja. Ali si ne moremo zamisliti takšnega sistema, kot ga ima Avstralija, na primer, uh, da bi imigranti zaprosili za azil v tretjih državah, v nekih območjih, ki bi jih v tretjih državah za to namenili, ali ne bi tako preprečili, da bi trgovci z ljudmi uh, še naprej služili za denarjem in mogoče tako res bolj pomagali tistim, ki potrebujejo um, azil. Nidermuller, prosim, držite se dveh minut. Hvala lepa, komisar, da ste z nami. Verjetno se vsi strinjamo, da ko govorimo o skupnem azilnem sistemu, imamo veliko težavo in to je svet. Ne samo svet, ampak nekatere države članice, ki nimajo nikakršnega namena poiskanja skupne evropske rešitve, ampak sledijo nekakšnemu političnemu egoizmu. In to je ena največjih težav za vse nas. Komisija, pa tudi parlament, Mislim, da imamo jasno strategijo. To ste lepo opisali v svojem govoru v New Yorku. Problem pa je implementacija. Po drugi strani pa moram reči, da vsi vemo, da se dviga število prošen. Istočasno pa je veliko politične manipulacije glede številk in glede celotne razprave o migracijah in politiki beguncev. Agencija za azil je ključna in zelo vesel bi bil, če bi tu naredili še kak korak naprej. Mislim pa, da obstajata še dve vprašanje, ki jo moramo omeniti. Najprej veliko smo govorili o nadzoru na mejah in podobno. Skoraj nikoli pa ne govorimo o pomenu socialnega vključevanja in vem, da je to vprašanje za države članice, po drugi strani pa potrebujemo skupni evropski model socialne integracije in potrebujemo veliko več finančne podpore za to. In potem seveda vračanje tudi to je pomembno. Razumem politične posledice tega, ampak mislim, da ko govorimo o vračanju, moramo govoriti o reintegraciji teh ljudi v svojih lastnih državah, kajti včasih živijo dve, tri leta izven svoje države in zato jih moramo podpreti v procesu reintegracije. Hvala lepa. Hvala lepa. Peter Silvi Guillaume, prosim. Euh, euh, ja, hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Euh, naj se navežem na našega predsednika Kloda Morajša, ki je rekel, da je Evropski parlament precej potrpežljiv, ampak mislim pa, da mm, glede delovanja sveta si ne moremo misliti, da si ti želijo priti kam daleč. Torej, po vrhu meseca junija um, ugotavljamo, da um, ukrepi, ki so bili tam sprijeti, ne bodo imeli učinka. Torej, ta humanitarna kriza, ki jo imenujemo priseljenska kriza, je v resnici politična kriza. In vi, ki ste se udeležili srečanja v Lyonu, torej v mojem mestu, uh, kjer pa je manjkal prav naš notranji minister, ki si je pred enim mesecem odstopil. Kaj menite o eh, tej blokadi? Ali mislite, eh, da bi skupno delovanje Francije in Italije v Nigeriji lahko eh, umirilo situacijo v tej državi in potem me še zanima, kakšen kredibilen razvoj situacije na področju spremembe Dublinske uredbe pričakujete in eh, glede zadeve Aquarius me tudi zanima, ali bo potrebno imeti zastavo določene države, zato da bodo take ladje lahko pluli v sredozemlju. Mm. Gospod Kosta, komisar, želim se osredotočiti na humanitarno katastrofo v sredozemlju. Mm, to je v tem trenutku najbolj smrtonosna pot na svetu. Eden od razlogov je tudi blokada pristanišč strani italijanske vlade. Notranji minister gospod Salvini je prepovedal ne samo zasebne rešvalne ladje, ampak tudi tovorne mm, ladje lastne mornarice, da preprečujejo vplutje ladi v njihovo pristanišče odkar je notranji minister Salvini iz, iz uh, eh, eh, desne stranke, je davek mrtvih narastel na 8 ljudi na dan in koliko je še neprijavljenih primerov. Kaj komisija počne, da bi zagotovili, da bi italijanska vlada ponovno odprla pristanišča, storila to, kar mora? In nedavno so tri reševalne lade, ki jih vodijo tri reševalne organizacije, bile aretirane na Malti brez pravne podlage. Prejšnji teden sem bil tam in sem se ogledal trenutne razmere. Večinoma prostovoljci ne morejo reševati beguncev, ki se otapljajo samo nekaj kilometrov stran v sredozemlju. Gospod Avramopoulos, kaj počnete, da zagotavljate, da se bodo te ladje vrnile na pot reševanja, kjer jih nujno potrebujemo, kaj ste da hitro, se pogajate z maltežani, da bi ugotovili pravno podlago za pridržanje ladje Sea-Watch 3. Organizacije se kriminalizirajo. Po drugi strani pa dobro veste, da je Evropski parlament imenoval te organizacije kot tudi kandidate za Saharovo nagrado. Kakšna, kaj mislite o tem, da jih se jih sedaj skuša obsojiti pred sodiščem? Gospod Krisosom, govno, prosim.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 Ampak položaj, kar se tiče sprejema, pa ni tako zelo odličen. Ravno kar ste omenjali situacijo, ki je vredna vsega razočaranja. Tudi javne obtožbe prihajajo na dan glede slabe uporabe evropskih skladov. In morda bi bilo bolje, da bi se raje kot trenutno pristojni organi s temi sredstvi ukvarjali drugi organi Evropske unije, naprimer uh, eh, Urad z, um, za podporo azilu eh, ali katera druga evropska struktura, ki bi tako zagotovila bolj neposreden nadzor nad upravljanjem in porabo evropskega denarja. Hvala, gospod Vojkt. Hvala lepa. Tri teme bi rad omenil. Komisar, najprej ste govorili o vračanju neregularnih migrantov. Lahko poveste, koliko je takšnih migrantov v Evropi, po vašem mnenju, in koliko mislite, da jih boste vrnili do konca mandata. Seveda, to je samo napoved, ampak mislim, da bi morali vedeti, če se si želimo. Drugič, čudilo me je, da je tema modra kartica sedaj spet na, prišla na plan, da bi pritegnili visoko kvalificirane delavce v Evropo. Torej, vodite politiko ali želite voditi politiko pridobivanja osebnih kadrovskih virov iz držav, ki potrebujejo pomoč in bomo potem storili to, kar počne Evropa z Afriškim skladom, ko skušamo pomagati državam pri nove perspektive, potem pa je seveda ravno nasprotno, ker gre za beg možgan, ker odpeljamo visoko kvalificirane kadre v države EU. In zadnje vprašanje to se je že pojavilo, migranti v Turčiji. Spomladi sem bil v Alepu, tako župan kot tudi guverner, sta mi predložila številke, ki pravita, da je samo do konca 2017 iz Turčije v Alepo prišlo 746 tisoč beguncev, se vrnilo. Do sedaj jih bo že 1,2 milijona. To pomeni, da je taborišče v Turčiji se zmanjšalo za tretjino, imeli so 3,5 milijona ljudi. Je komisija pomislila, da bi tudi za tretjino zmanjšali sredstva za Turčijo zaradi tega? Gospod Lopes Aguilar, hvala. Spoštovani komisar Avramopoulos, zahvaljujemo se vam za to, da imate z nami strukturiran dialog. Slišali ste naše koordinatorje. Upravičeno nas oni zastopajo, zastopajo vse politične skupine v tem parlamentu. No, sam bi tudi nekaj povedal. Rekli ste, da nam zmanjkuje časa. Prihajamo proti koncu mandata tega Evropskega parlamenta. In mi to tudi čutimo. Mi bomo spet nastopili na volitvah, mi se bomo soočili z voljivci in želimo si, da bi ta parlament, parlament tega mandata, dosegal neke rezultate. Naj povem, da vsi dosjeji, ki ste jih eh, predstavili, zamujajo. Vsi moramo najti ustrezno ravnotežje. Spodbujam vas, da si zato prizadevate tudi vi. Nekaj dosjejev se ukvarja z varnostjo, drugi se ukvarjajo z migracijami, potem z azilnim svežnem, eh, z dublinsko uredbo in tudi vi morate dati vse od sebe zdaj ko se bodo začeli trialogi, tako da bomo vsi skupaj dosegli rezultate in da bo Evropski parlament lahko nekaj pokazal pred volitvami. Eh, sam sem poročevalec pri poročilu na lastno pobudo o humanitarnih vizumih, ukvarjam se z zaščito migrantov. Prosim, naredite vse, kar je v vaši moči glede vizumskega zakonika, tako da bomo dosegli pravo ravnovesje. Če vam bo to uspelo, mislim, da bomo vsi vas podprli, vsi bomo sodelovali z vami tako, da bomo lahko predstavili dosežke tega parlamenta voljivcem. Mi se bomo z njimi ponovno soočili leta 2019. Hvala, Sofi Intveld. Hvala, kratka moram biti. Um, zato bom rekla, da se strinjam s komisarjem pri njegovih prizadevanjih glede azilne in migracijske politike, ampak s tem se moja hvala za vas konča, ko gre za vizumsko recipročnost, pravite, vemo, kaj pravi zakonodaja, ampak ne bomo jo upoštevali, zato ker ima to negativne posledice. Eh, no, ko bom naslednjič kršila zakonodajo, bom to rekla tudi jaz. Potem rekli ste, da se mudi z zakonodajo. Ampak eh, to pravzaprav ni povezano s koncem mandata. Glede eh, shrambe podatkov smo bili prisiljeni v glasovanje, pritiskali so na nas. Eh, potem se izkaže, da zakonodaja pravno ni eh, gotova, ni zdrava, potem eh, da ne držijo vsi podatki. Zakaj naj mi komisiji verjamemo zdaj, ko trdi, da smo pod pritiskom in da se nam mudi? Kaj pa, če bi direktivo varstvu podatkov začeli malo hitreje izvajati, pa državam članicam sploh ni mar za to? Ali pa Eh, mehanizem za pravno državo, ki smo ga izglasovali že pred dvema letoma in Evropska komisija še vedno nič ni naredila v zvezi s tem. Eh, lahko bi še naštevala ta seznam, se ne konča tukaj. In vse stvari so povezane. Države članice eh, so, niso v nobeni naglici, da bi sprejele azilni svežen. Zato, ker vedo, kaj si mi želimo in tega nam preprosto ne bodo dale neumno je pričakovati, eh, da se bo zdaj to zgodilo. Potem glede Schengena strinjam se s kritičnimi pripombami, ki so bile izrečene. Imam pa eno specifično vprašanje. Eh, Ljudmila Kozlovska iz Ukrajine, ki je poročena s Poljakom, ni smela vstopiti na šengensko območje. Lahko, prosim, poslušate. lahko zaključim svoje vprašanje. Dobro. Torej, njej niso dovolili vstopa eh, na šengensko območje. Polska vlada je rekla, eh, da vnesli smo jo v SIS eh, zato, ker ona in njen mož kritizirata polsko vlado. Evropska komisija pa ne intervenira tukaj zato, ker pravi, pogledali smo v sistem ampak kakšne pravice ima potem lahko nek posamezni državljan. Vi bi morali braniti interese evropskih državljanov. Teresa, želite govoriti? Samo eno minuto na hitro, prosim. <laughs> No, bom skušala biti kratka en mi lengua. Hvala, komisar, bom v svojem jeziku nadaljevala. No, želela sem povedati, da je v moji regiji samo v ponedeljek, v soboto in v nedeljo vstopilo v državo 2000 migrantov. To smo videli to poletje. Sama uh, obiskujem te kraje v Alhesirasu, uh, eh, vstopijo v Španijo preko. Um, Eh, preliva in uh, prihajajo v Andaluzijo in naš prostor in naša zakonodaja na to sploh ni pripravljena. In zato bi želela vedeti, saj sem bila uh, prejšnji teden v Italiji, v Karamineju in v Kataniji, kjer so za uh, eh, 87 odstotkov zmanjšali število prihodov, ampak uh, v Španijo, v Andaluzijo preko naših obal prihaja sedaj preko 50 odstotkov več ljudi, kot prej. In zato bi vas želela vprašati, kaj menite o regionalizaciji sredstev, zato da bi sredstva, ki so zato na voljo, dobile regije, v našem primeru Andaluzija, in jih uporabile za eh, pomoč migrantom in predvsem mladoletnim osebam. Hvala. Presegli smo že naš čas, ampak komisar Kinga sem prosil, če malo počaka. Zato ker eh, bi težko od vas pričakoval, da na vsa ta vprašanja odgovorite samo v petih minutah. Vzemite si malo več časa in bo naslednji komisar počakal, da boste zaključili. Hvala, Klod. Bom skušal odgovoriti na eh, res vsa vprašanja, da ne bo uh, nekih neodgovorjenih vprašanj in lukenj kar se tiče našega sodelovanja s tretjimi državami. Vedeti morate, da naše sodelovanje temeli na polnem spoštovanju temeljnih pravic in tudi na enaki obravnavi. Enakem. Imel sem srečanja s pristojnimi ministri, z vodstvom države in ustvarili smo zelo pozitivno ozračje v naših odnosih z notranjim ministrom Maroka se bom kmalo spet sestav in kmalo bom tudi obiskal državo. No, naj povem, pred tremi leti naši odnosi s tretjimi državami sploh niso bili dobri, ni bilo sodelovanja. Zdaj pa je vključenih vse več držav in z nami dobro sodelujejo. Naprimer, Eh, Niger in pa druge države. Gospa s Argentini. Nikoli nisem kritiziral parlamenta. To veste. Parlament sem hvalil in to upravičeno zato, ker se dobro ukvarja z eh, velikimi izzivi. Sam sem prisoten tudi na sestankih sveta in do njih pa sem bil dosti krat strog. Predvsem do določenih vlad. Od začetka naših prizadevanj za upravljanje migracij je obstajal problem in ta problem postaja vse večji. Komisija pa je prevzela vodilno vlogo in vsekakor nismo v enaki situaciji kot pred tremi leti, zato ker je sodelovanje boljše. Pri azilnem svežnju vas je komisija podprla, to dobro veste. Ampak eh, kot vi si tudi jaz želim rešitev, ne pa obžalovanja. Avstrijsko predsedstvo sem pozval, naj omeji spremembe, naj najde kompromis. In zaenkrat delamo v zelo konstruktivnem duhu. Eh, potem glede zakonitih poti in pa. Uh, prizadevanj držav članic na področju ponovnega naseljevanja. Od 8 tisoč leta 2015 do 24 tisoč leta 2017 eh, smo prišli. Države članice so se dobro odzvale. Prosili smo, da do konca oktobra 2019 zagotovijo 50 tisoč novih sprejemov oziroma preselitev. In eh, to so že dosegli. Potem klod glede vprašanja gospe Björk. Mi pripravljamo zdaj samostojen predlog in res je pomembno, da ne izgubimo sredstev, ki so na voljo. Mi bomo naredili vse, kar je v naši moči. In še enkrat več bom prosil parlament naj hitro postopa in naj do konca leta ta predlog sprejme. Ampak gospa Bjorn ve to in eh, ve tudi, da računam na njeno podporo. Potem globalni svežen. Ja, vem, da so bili neki komentarji tudi strani. vlade in eh, konec tega tedna se bom spet sestal z vsemi predstavniki vlad, držav članic in bom o tem tudi govoril z njimi. Tudi na zasedanju eh, generalne skupščine sem govoril o tem. Migracije so globalni izziv in zahtevajo globalno rešitev. Zahtevajo tudi porazdelitev odgovornosti potem agencija za azil. Mi ne želimo zavlačevanja, želimo si, da bi agencija lahko v polni meri podprla države članice povsod. Potem vizumski informacijski sistem. Vem, da se trudite po svojih najboljših močeh. Moje službe so vam tudi na voljo, zato da vam pomagajo razjasniti vse, elemente zadevnih predlogov. Združimo moči in se res potrudimo, tako kot ste to naredili tudi pri sistemu SIS. Potem eh, vračanja v tretje države. Ta ideja oziroma ta tema se vse čas vedno znova pojavlja v medijih, ampak vedno sem jasen v zvezi s tem. Mi o tem nismo razpravljali z nobeno tretjo državo in tega tudi ne bomo storili. Obstajajo jasna um, pravila glede azila in vračanja v Evropski uniji in to velja za vse države članice. Vsak nov postopek bi moral biti usklajen s tem. Potem Peter ti si omenil nekaj zelo političnega, migracije in varnost. To sta temi, eh, ki se lahko uporabljata na tak ali drugačen način. In naša skupna politična odgovornost je, da sprejmemo ukrepe, ki bodo imeli dejanske učinke na terenu, ki jih bodo državljani čutili, da bodo državljani videli rezultate našega skupnega dela. Vse, kar nam bo uspelo doseči, bo vplivalo in pravzaprav bo definiralo politično ozračje pred eh, ključnimi evropskimi parlamentarnimi volitvami naslednje leto. Potem integracija. Tukaj moramo ukrepiti svoje kolektivna prizadevanja. Bolj, ko bomo podpirali države članice na operativni ravni prek našega akcijskega eh, načrta in prek financ eh, za integracijo. Veste, da smo povečali proračun za ta namen v naslednjem finančnem okviru. Eh, in to se mi zdi res pomembno. Potem glede Aquarius sem vesel, da so našli rešitev. Se boste pa strinjali z mano, da ne moremo imeti rešitev ad hoc. Potrebujemo trajne rešitve. Komisija nima pristojnosti za to, da bi. Eh, določila, kje čovni lahko pristajajo in kje ne. Ampak smo bili pa zelo jasni pri upravljanju s to temo v preteklosti. Kar se tiče junijskega sveta, je komisija pripravila en dokument o eh, platformah za začasna izkrcanja in pa eh, začasne centre zelo jasno smo zapisali, da je treba zagotoviti uh, varna izkrcanje na obeh stranih eh, sredozemlja v skladu z mednarodnim pravom uh, in da je treba poskrbeti za to, da se ljudje lahko izkrcajo. Opredelili smo tudi načela, ki jih je pri tem treba upoštevati. Delo na tem področju še nadaljuje v tesnem sodelovanju z državami članicami, agencijami in mednarodnimi organizacijami naprimer IOM, organizacijo za migracije in drugimi, zato da se bolje definira ta koncept. Prosil vas bom, da si nataknete zdaj slušalke, ker bom gospodu Krisogonu se odgovoril v najnem skupnem jeziku. Zavedate se, da obstajajo pravila. Države članice so ekskluzivno pristojne in odgovorne za izvajanje politik, o katerih se skupaj dogovorimo. To je osnovno načelo. In to velja tudi za odnose med eh, državami članicami in evropskimi institucijami. Mi ne moremo nadomestiti držav članic, ampak eh, Videli ste že, da kadarkoli je prišlo do nujnih potreb, potreb v nujnih situacijah, se je problem rešil. V praksi se je rešil. Uporabili smo različne vire evropskega financiranja, tako da smo lahko ukrepali in pomagali. Tukaj govorim o neposrednem financiranju mednarodnih organizacij, ki so dejavne v Grčiji kar se tiče financiranja za Grčijo. Ali veste, da je Evropska komisija od vsega začetka dala Grčiji pomembno finančno pomoč, tudi eh, pomoč v nujnih razmerah? In s tem smo želeli pomagati pri upravljanju migracijskih tokov. Danes smo Grči dali še dodatnih 24,1 milijona evrov eh, za to, da pomagajo mednarodnim organizacijam, predvsem mednarodni organizaciji za priseljevanje. Ta denar smo namenili za to, da se zagotovi to, da otroke migrante takoj preselijo v varno okolje in da se jim zagotovi dostop do izobraževanja. Grčija ima dostop do 1,6 milijarde evrov. Ta denar je dobila zato, da bi lahko upravljala z migracijskimi tokovi, branila zunanje meje in reševala probleme, ki jih prinašajo migracije. Zdaj pa naprej v angliščini. Kar se tiče vračanja. Vprašali ste me o stopnjah vračanja. Te so vsekakor nezadovoljive. 36,6 odstotkov eh, nezakonitih migrantov je bilo vrnjenih. In to je posledica tega, da imamo neučinkovite postopke na nacionalni ravni in da se neučinkovito uporabljajo instrumenti za preprečevanje. Mm, Eh, za preprečevanje eh, dostopa migrantom. Sam sem prepotoval že celo sredozemlje, obiskal, obiskal sem tudi Pakistan in države so mi veliko obljubile, potem pa se ni nič zgodilo. Zato moramo še naprej sodelovati z vsemi temi državami. Ne morem predvideti, koliko ljudi je še treba vrniti. Vse to je odvisno od eh, nacionalnega izvajanja. In zato sem predlagal, da se reformira direktiva o vračanju. Juan Fernando. Vsi smo skupaj v istem čovnu. Vem, da boste vi spet stopili pred voljivce in vsi, ne glede na to, v kakšni vlogi smo, moramo in želimo si in tudi bomo branili našo Evropsko unijo in naše skupne vrednote. Branili bomo naše skupne politike, to bo del naše dediščine. Vi in mi pri komisiji eh, bomo pustili za seboj neko dediščino. In naj povem, kaj sam mislim o tem veliko smo dosegli. Situacija ni več taka, kot je bila pred dvema ali tremi leti. Vsi se spomnimo, kako je bilo, ko smo začeli z delom. Ampak še vedno veliko vprašanj ostaja nerešenih in naša prednostna naloga zdaj je, da um, zaključimo čim več dosijev. Naša odgovornost pa je tudi, da državljanom sporočimo dejstva in rezultate. Sofi, glede PNR-ja. Ja. ja, vem, kako zelo ustraješ pri tej temi, sva se vendarle toliko spoznala v teh letih. Julija letos se je komisija odločila, da bo začela s postopki kršitve proti državam članicam, ki niso sporočile, popolnega prenosa zakonodaje do tega datuma. Komisija bo začela tudi oceno skladnosti in celovitosti nacionalnih ukrepov prenosa. Sam sem vse čas pozival države članice naj hitro začnejo izvajati to, o čemer smo se dogovorili. Strinjam se z vami. Zamude so nespremljive. Mehanizem za PNR v EU bi moral postati popolnoma operativen, kar se da hitro. Dragi kolegi, če mi dovolite, gospod predsednik, bi zdaj ob koncu te razprave še enkrat izrazil svojo zahvalo za konstruktivno sodelovanje, konstruktivnega duha naših pogovorov mislim, da bomo še imeli priložnost eh, razpravljati o teh temah na tematskih razpravah. V mestnem času pa me lahko kontaktirate, kadarkoli potrebujete tehnično podporo mojih služb ali pa politično koordinacijo za to, da bomo skupaj dosegli naše cilje in zaključili z našimi skupnimi dosjeji. tudi sam pričakujem vašo podporo pri eh, prenašanju močnih sporočil svetu in pa pri komuniciranju eh, našega dela in naših dosežkov evropskim državljanom. Vse te teme, pri vseh temah, parlament in komisija dobro sodelujeta in vsi si želimo doseči naše skupne cilje. Še enkrat naj se vam najlepše zahvalim za vaše prispevke brez vas eh, ne bi bili danes v enakem položaju. Moramo pa se še naprej truditi za našo skupno prihodnost, kajti imamo skupno odgovornost eh, za naše državljane. Hvala. Sam sem priča temu, da res podpirate parlament in da občasno okregate svet. To sem večkrat videl in lahko sem samo pošten in to priznam, znate tudi pritisniti na svet. Mi tudi dobro sodelujemo, eh, vedno ste na voljo, kadar vas potrebujemo in hvala, da ste prišli eh, k nam eh, predstaviti vse te dosjeje. Vem, da je bil čas omejen, žal mi je, upravičujem se vam in tudi kolegom. To je kot neke vrste mučenje, ko moramo tako hitro obravnavati toliko dosjev. Zahvaljujem se vsem za vašo pozornost in potrpežljivost danes. Hvala kolegi za vašo potrpežljivost. Zdaj pa bomo prosili naslednjega komisarja, da pride v dvorano. Hvala, gospod komisar. And the team, by the way. to colleagues my sincere apologies for the late start. Dragi kolegi, iskreno se upravičujem za to, ker bomo z naslednjo točko začeli pozneje. Um, upravičujem se poročevalki in pa tudi komisarju, ki nas je moral čakati. To zadnjo razpravo smo začeli pozno in zato se je zavlekla. Že 25 minut zamujamo. Tako da bomo začeli takoj, ko pride komisar. So, colleagues said uh, we're starting very late, so no introductions from me. Um, Kolegi, zelo pozni smo, zato ne bom podajal nobenega uvoda. Zahvaljujem se komisarju, da je tukaj, da bo z nami spregovoril o preprečevanju širjenja terorističnih vsebin na spletu. Vsi poznate ta nov dosje, imenovali smo eh, gospod Stevens kot novo poročevalko in brez uvoda. Imate kakšno postopkovno vprašanje? A ne, eh, govoriti želite potem v razpravi. Danes sem res zelo utrujen in eh, včasih kaj narobe razumem. Danes eh, mi ne mahajte s vašimi karticami, prosim. Brez uvoda bom kar prosil komisarja, da nam spregovori. Bomo začeli z vašo predstavitvijo glede novega dosija o preprečevanju širjenja terorističnih vsebin na spletu. I'm sorry you're um, being bothered by multiple commissioners this afternoon. Hvala, da ste me povabili. Sam sem že drugi komisar danes tukaj v vašem odboru, ampak dobro je, da imamo priložnost spregovoriti o tem dosegu, o terorističnih vsebinah na spletu. Nekaj besed bi rad povedal o ukrepih, s katerimi želimo pred volitvami ukrepiti varnost. Z nekaterimi od vas sem to že spregovoril v drugem kontekstu, ampak mislim, da lahko na hitro to omenim še enkrat. te teme smo se že dotaknili, zato veste, da je pred nami izziv radikalizacije. Veste, da je to v središču našega dela na področju varnosti, vedno je bolje preprečevati kot zdraviti in kar nekaj stvari počnemo pri preprečevanju radikalizacije izven spleta, v naših skupnostih. S komisarjem Avramopolosom imamo tudi srečanje jutri in sicer z novo skupino za boj proti radikalizaciji na spletu. Eh, v Luksemburgu se bomo sestali in govorili o tem, kako reševati problem radikalizacije, ne samo na spletu, ampak tudi v zaporih, v naših skupnostih in tako naprej. Um, izziv, ki je povezan s teroristično vsebino na spletu, pa je, da posamezniki, ne da bi odpotovali v Irak, Sirijo ali na kakšno drugo konfliktno območje, imajo dostop eh, v skupnosti in eh, celo doma, da se radikalizirajo s tem, da berejo eh, in sprejemajo te spletne vsebine. Vsak terorističen napad, ki smo jim bili priča v Evropi v zadnjih letih, je bil povezan tudi s spletno radikalizacijo. Bodi si je šlo za spodbujanje sovraštva, za uh, slavljenje terorističnih dejanj ali kaj podobnega. In ta začaran krok problemov želimo prekiniti. Izziv je naslednji, namreč teh vsebin je ogromno. In um, da je še izgubil uh, svoj teritorij v um, Iraku, um, to je malo oslabilo njihovo delovanje, ampak eh, še vedno je veliko njihovega materijala na spletu. Eh, na stotine takih zapisov je in vse več tega se tudi proizvaja. Eh, to se dogaja tudi v Evropi. Posamezniki v Evropi eh, proizvajajo oziroma pišejo takšne vsebine in to tudi neprofesionalni pisci na več kot 150 platformah smo ugotovili um, take vsebine. In notranje ministrstvo v Združenem kraljestvu je ugotovilo, da je na več kot 400 platformah uh, material, ki podpira delovanje Dajša. Imeli smo dobro sodelovanje v okviru internetnega foruma. Um, velika podjetja so eh, to okupirala in ustvarila globalni internetni forum. To so zelo dobri forumi za sodelovanje z velikimi podjetji eh, glede tega, kaj lahko na prostovoljni ravni naredijo. Priznati moram, da so številna velika podjetja eh, izvedla določen prizadevanja na tem področju zato, ker so razumela, kakšno tveganje je s tem povezano. Veliko so naredila, tudi določene avtomatizirane ukrepe so uvedla in to je velik prispevek. Ampak eh, vseeno eh, je tega materijala na spletu še ogromno. Če ste uspešni pri veliki platformi, eh, pa se ta vsebina razširi potem tudi po drugih platformah. In od velikih platform, pa tudi od majhnih in srednjih, zdaj slišimo, da je za njo velik izziv obravnava takšnih vsebin. Če ste vi velika platforma, potem imate tudi denar, lahko najamete na tisoče ljudi, ki se s tem ukvarjajo, lahko imate ekipe, ki delajo 24 ur na dan in lahko tudi določite svoje pogoje in, in imate potem zaupanje v presojo, ki jo izvajo vaši strokovnjaki. Če pa ste majhna platforma in takih je kar veliko, potem pa je to veliko večji izziv za vas. Te platforme so zdaj zaskrbljene, eh, da tudi, ko prejmejo pomoč za ukvarjanje eh, s temi vsebinami, eh, je pred njimi še vedno veliko izzivov. Pravni izzivi so in drugi izzivi. In dobili smo prošno, da okrepimo ta prostovoljni pristop, ki smo ga imeli na internetnem forumu in globalnem internetnem forumu. Eh, imamo tudi zakonodajni akt, ki vzpostavlja nek eh, osnovni pristop, ki je pravno jasen, gotov in dostopen vsem. In eh, to smo želeli doseči s tem predlogom, ki ga imate vi zdaj pred seboj. Ta predlog si prizadeva za to, da se ustvarijo tri nove obveznosti obveznost na ravni držav članic. Eh, to je prva obveznost. Države morajo zagotoviti, eh, da bodo imele ustrezne kapacitete organov eh, pregona, ustrezna sredstva za to, da bodo lahko reševala te probleme. Številne države to že imajo. In to so predvsem države, ki so ehm, se že soočile z napadi na njihovih ulicah in predvsem, ko je šlo za napade povezane z internetnimi vsebinami ampak eh, niso pa še vse države razvile eh, te kapacitete. Če imamo tukaj eh, šibko povezavo, potem material hitro pride na spletne platforme. In želimo državam članicam naložiti jasno obveznost, da na tem področju ukrepajo. Potem druga nova stvar je naslednja. Želimo postaviti tudi obveznost za same platforme in to na enakopravni ravni za vse. Tako da pravosodni organi in organi pregona eh, pregledajo material, ko identificirajo nekaj, kar je nezakonito, po točno definiranih definicijah, po točno opredeljenih definicijah, ki smo jih postavili mi skupaj v zakonodaji, potem lahko eh, um, uporabijo pravni instrument in platforma mora potem izvesti ta instrument in odstraniti vsebino uh, v roku ene ure. Mi uh, smo zahtevali tudi večjo transparentnost uh, in imamo tudi uh, možnost pritožbe, tudi sodnega pregleda. Ne pričakujem, da bodo teroristične organizacije podajale eh, zahteve po pregledu ali pritožbi, ampak eh, lahko se zgodi, da je nek material označen napačno in potrebujemo za to možnost, da se to pregleda. Majhne platforme pravijo, da je to za nje zelo koristno, kaj ti oduzema jim eh, to obveznost, da same pregledajo vsebino. In potem mm, imamo jasno sosledje dogodkov, ki eh, izhaja iz transparentnosti. Potem pa še tretja obveznost, ki jo želimo vzpostaviti, mm, ta pa je naslednja. Če vaša platforma, če se uporablja za trgovanje z um, terorističnimi vsebinami in če eh, to trgovanje poteka prek vaše platforme, potem države članice ter policijski in sodni organi eh, stopijo v stik s to platformo in se z njo dogovorijo o določenih proaktivnih ukrepih eh, glede delovanja same platforme. To bo potem opredeljeno um, za vsako platformo posebej. Ne gre za nekaj krovnega, kar bi pokrivalo vse platforme, uh, ampak se bomo s tem ukvarjali posamično. Imamo tudi močne varovalke, torej mehanizem za pritožbe in pa za sodni postopek. Če vse to obravnavamo skupaj, potem vidimo, da bo s tem dosežena večja preglednost in večja odgovornost na strani držav članic pa tudi podjetij. Oboji bodo morali poročati o svojih prizadevanjih in eh, morali bodo tudi objaviti, eh, še posebej, če ste vi podjetje, boste morali objaviti letna poročila. In to na način, da bodo vse vdeležene strani dobile ustrezna jamstva. Mi od tega zdaj pričakujemo, da bo velika večina platform sodelovala. Moramo pa se pripraviti tudi na možnost sankcij. Rekli smo, da bodo sankcije definirane v nadaljnih pogovorih z državami članicami in v najslabših eh, primerih, če bi res prihajalo do eh, stalnih kršitev oziroma neizvajanja, pa bi eh, to lahko privedlo tudi do kazni v znesku 4 odstotkov prometa. Mm, ne gre za to, da bi mi to uporabljali kot nek mehanizem za eh, zbiranje denarja ali ker bi želeli eh, delovati proti platformam. Mislim, da bomo imeli nek postopen nabor sankcij, eh, ki bodo spodbudile ljudi, da bodo sodelovali, da bodo ukrepali in sodelovali. Ne predvidevamo veliko primerov sistematičnega neizvajanja. E, mogoče bo kak primer e, že tak, ampak ne bo pa sistematičnega neizvajanja. Če pa bo prišlo do tega, da neka platforma sistematično ne bo e, izvajala zahtev, potem pa bi morali imeti pripravljene tudi sankcije za tako platformo. Eh, žal mi je, da je ta predlog prišel na mizo relativno pozno. Je pa ciljno usmerjen, proporcionalen in se ukvarja z realnim problemom. Tako da upamo, da bomo z vami, z vašim odborom in poročevalko, gospod Stevens, lahko dobro sodelovali. Prav tako si želim sodelovanja s poročevalci v senci, ki ste jih imenovali upam, da bomo lahko postopali hitro, da bo poročilo čim prej sprejeto, tako da bi se razprave s svetom začele še letos. Tako bomo zagotovili, da bo ta ključni del zakonodaje eh, sprejet še tekom tega mandata. Pa še glede varnosti pred volitvami, eh, če dovolite zelo na hitro, teroristične vsebine na spletu je ena zelo pomembna stvar, en pomemben element eh, glede kibernetske varnosti in pa kibernetskih groženj, s katerimi se soočamo. Ehm, tukaj gre za to, da se prek interneta eh, nekateri želijo upletati v naše demokratične procese, demokratične institucije in to je razlog za skrb. Tudi ljudje so zaskrbljeni zaradi kibernetske kriminalitete. Predvsej volitev eh, se bo še zgodilo v naših državah članicah. Eh, osem naj bi jih bilo od zdaj do začetka naslednjega leta. Naslednje leto pa imamo potem evropske parlamentarne volitve. Nekaj korakov smo storili eh, v smeri reševanja tega problema. Predsednik Juncker je v nagovoru o stanju v Uniji predstavil tudi svežen ukrepov za zagotavljanje varnosti med volitvami. Tukaj gre za različne stebre tega izziva. Treba bo zagotavljati kibernetsko varnost, potem varovati se pred napadi, kibernetskimi napadi, um, napadi na sisteme, ki se uporabljajo med volitvami. Nekaj napredka je tukaj bilo doseženega imamo eh, mrežo ANIS, eh, kibernetskih strokovnjakov. S tem bomo morali eh, začeti čim prej, oziroma čim prej bo to treba začeti izvajati, potem kibernetske manipulacije, ehm, lažne novice. Vse to bo treba rešiti. Torej, veliko stvari se zdaj dogaja in s komisarko Gabriel si bova oba prizadevala za čim večjo preglednost in odgovornost na spletu in za čim boljši kodeks ravnanja pri eh, preprečevanju lažnih novic. Eh, z glavnimi platformami smo se mi kot prva globalna sila že dogovorili o tem. Potem eh, varovanje podatkov in pa zlorabe osebnih podatkov. Potem imamo tudi uh, ciljanje oziroma ciljno usmerjene informacije na individualni ravni. Na vseh teh področjih bo treba ukrepati um, tudi v sodelovanju s političnimi skupinami in strankami. In tukaj bo dejavna komisarka Jurova v sodelovanju z mano pa še nekaj pravila glede financiranja političnih strank. Um, če parlamentarne stranke ne bodo sprejeli tistih ukrepov, ki jih od njih pričakujemo v zvezi z GDPR, potem uh, lahko pride tudi do kazni. Številna ta vprašanja se pokrivajo tudi eh, s temami, ki jih pokrivate vi. Naprimer, danes mislim, da ste sprejeli resolucijo, eh, potem nekaj v Facebooku. Ehm, na hitro sem prebral to resolucijo in mislim, da je skladna z našimi stališči. Bomo pa vedno pripravljeni se vključiti tudi v razpravo z vami na katero koli temo. Hvala lepa. Kar nekaj se vas je javilo v besedi. Imamo poročevalko, ki je bila imenovana, gospa Stevens, morda prvi odziv na besede komisarja. Dank u wel, voorzitter. Goedemiddag iedereen. Eerst en vooral zou ik. Hvala lepa in dobrodan vsem. Najprej bi se želela zahvaliti komisarju Kingu in njegovi službi za predstavitev tega predloga in za vse vaš trud. Preprečevanje terorizma v vseh njegovih oblikah ostaja zelo pomemben izziv s katerim se soočamo in to tako na evropski kot na nacionalni ravni. Sama sem soporočevalka znotraj odbora za terorizem in ugotovila sem lahko, da uh, imamo na tem področju veliko vrzeli, tako v zakonodaji kot na politični ravni. In uh, teroristi tako iščejo nove metode in nove sektorje, znotraj katerih lahko še dodatno razvijajo svoje delovanje. Zato moramo biti pozorni in moramo skušati to preprečiti ter uničiti, te, zatreti te teroristične dejavnosti. Um, muslimanske države v bistvu izgubljajo eh, svoje možnosti v boju proti islamistom iz Iraka in drugim. In uh, kljub temu, da džihad ni tako zelo prisoten več na samem ozemlju, pa je zelo prisoten na spletu, kjer je zelo veliko spodbujevanja k nasilju, k terorizmu eh, in tako naprej. Torej, na različnih platformah na spletu je to prisotno. Eh, tako smo lahko ugotovili tudi na nizozemskem, da si vseh možnosti sploh še ne predstavljamo. E, imeli smo tudi e, poskus računalniškega atentata prejšnji teden, Eh, tudi eh, poskus atentata s kemičnim orožjem v Hagu eh, in zato res potrebujemo primerne ukrepe, s katerimi bi take poskuse uspešno zatirali. Torej ne samo fizične poskuse terorističnih dejavnosti, temveč tudi preko spleta. In skupaj moramo delati na tem, zato, da bomo čim prej dobili čim bolj močno zakonodajo za to področje. Hvala lepa. Kar se tiče vprašanja v senci imamo samo enega, ki je bil imenovan, strinja les, ampak žal je izgubila glas, nima glasu in bo pisno poslala vprašanje. Še kdo bil imenovan? Eva želi zelenih, ampak je ravno kar odšla. Ja, nekaj je na tem, da se je. Še kdo od poročavcev svetci, ki želi oditi? Hirga, ja? kaj ste pa storili, spočevalci esenci? Torej ni drugih. Počasno sem si razen dveh kolegijskih stran, kar učni. Tako sedaj pa izkušeni kolegi in kolegice, ki vedo veliko o tem. Najprej Birgit Cipr, prosim. Hvala lepa. Hvala lepa komisarju za predstavitev. Mislim, da se strinjamo, da teroristične sobine ne smejo vplivati na ljudi, moramo preprečiti širjenje. Ampak seveda izjiv je v podrobnostih. Najprej moje vprašanje, zakaj potrebujemo nov predlog, kajti če je nekaj nezakonito, offline ali online, potem je potrebno to prepovedati. Če imamo knjigo z nezakonitimi sobinami na policijo knjigane, potem je potrebno to prepovedati. In tako moramo storiti tudi na spletu. Ne govorimo torej o nezakonitih vsebini, govorimo o terorističnih vsebinah. Vidite razliko med nezakonitim in terorističnim. Imamo skupno interpretacijo tega, kaj mislimo, ko govorimo o terorističnih vsebinah. In izogniti se moramo temu, da ne bi nekaj bilo dovoljeno v eni državi, drugi pa ne. In potem drugo vprašanje. Omenili ste, da potrebujemo organe pregona, ki bodo imeli zmogljivosti, da se lotijo teh izzivov. In omenili ste tudi, da nekatere države članice to že imajo. Lahko razložite, kaj ti celotnega besedila si podrobno nisem prebrala. Lahko razložite, kaj točno mislite s tem, da bi imeli zmogljivosti, da se soočijo s temi izzivi. Gre za tehnične zmogljivosti, zakaj gre. To bi mi bilo veliko pomoč. Hvala. Hvala lepa, bolj optimistično. Je pa pomembno govoriti o tej zgodni fazi, o teh definicijah. Veliko zelo podrobnih seminarjev smo že imeli. Poslanke, poslanci ste bili tam, kar se tiče terorističnih sebin. Kako se s tem ukvarjati? Torej, vprašanje opredelitev po državah članicah je pomembno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 tudi hvala komisarju Kingu, da ste prišli na to prvo zelo pomembno razpravo o tem pomembnem predlogu komisije v zvezi z umikom terorističnih vsebin se spleta. In dovolite, da se oprečem, ker mogoče ne bom mogla ostati tukaj do konca odgovora, ker um, je zaradi zamikov prišlo do tega, da bom pač morala oditi, nekateri tudi niso tukaj, tudi poročevalci v senci ne, ampak um, gre za to, da sem članica odbora Libe, pa tudi članica odbora eh, za vprašanja terorizma in zato sem zadovoljna s predlogom, eh, ki ga predstavljate mislim, da je ta predlog strateškega pomena, bistvenega pomena in kar sem do sedaj prebrala in tudi komentarje na tem, gre za kar uravnoteženo pravno podlago, ki je omogočila pripravo tega besedila ampak kar se tiče ravnovesja, bomo morali skupaj in zelo inteligentno delati, zato da bomo vzpostavili to krhko ravnovesje, v bistvu, ki ga bo težko doseči. Predvsem zato, da se ne bi pojavile razlage, da gre za cenzuro ali kaj podobnega in uh, v smislu, kot smo o tem govorili tudi v Strasburu prejšnji teden, uh, Ehm, predvsem pa bi morali evropskim manjšim platformam dati možnost, da bi ugotovile obstoj teh vsebin povezanih s terorizmom. No, želela pa bi slišati od vas še kaj več o vlogi Europola na eni strani, ki je že zelo pomembna in ki lahko tudi obvešča o terorističnih vsebinah na internetu. Hvala lepa. Sesir Kenge, prosim. Katerina. Oh, eh, Katerina. Prosim situacije. Io intanto mi scuso. Ja, hvala lepa. Tudi jaz opravičujem, ker prej nisem mogla biti prisotna, ampak kot veste, se danes prekrivajo sestanki različnih odborov in sicer Libe in Kont, v katerem sem se morala oglasiti kot poročevalka v Senci. Eh, zahvaljujem se gospe Kjenge, ki mi je eh, dovolila, da prej um, pridem do besede. S komisarjem smo se namreč v zvezi s to temo že večkrat pogovarjali. Govorili smo tudi o programih za preprečevanje nasilja ter o eh, programih za preprečevanje spletnih vsebin ter o potrebi, da jih je treba v, uri, v eni uri umakniti se spleta ter o pogojih in možnostih za to. Ampak vseeno bi želela vprašati komisarja Kinga naslednje, pri čemer se mu seveda zahvaljujem, ker vidimo, da ste vedno pripravljeni pregovoriti o teh temah tako v odboru za terorizem kot v odboru Libe. Ampak tukaj nas skrbi predvsem zelo občutljivo vprašanje. Pred nami so um, naslednje volitve in tudi naslednje evropske volitve in zato se sprašujem, kako namerava komisija delati za to, da bo preprečila, da se delovanje po spletu ne bi prekrivalo in umešavalo v uh, eh, predvolivno obdobje in v pripravo volitev, kar je zelo pomembno demokratično vprašanje. Ja, to je zelo zanimivo, to je bilo uvodoma že omenjeno, ampak bo o tem gotovo še govoril. Cecil, prosim, je vse v redu? Je že bilo zajeto? že prejšnjič sem vam vzel kar nekaj časa, da ena najbolj prijaznih poslankov tem odboru ste odrekli ste se času. Hvala lepa za to. Naslednji je gospod Bonni. Thank you very much, uh, Hvala lepa, komisar, za zelo jasno predstavitev. Mislim, da bomo morali precej hitro nadaljevati s tem dosejem, da se bomo resnično lotili nezakonitih sebi na spletu. Kar se tiče tega, potrebujemo jasna pravila in tudi zaščito temeljnih pravic, to je jasno. Naj pa povem nekaj o predvidenih dejavnostih. V državi bomo imeli v dveh tednih lokalne in regionalne volitve. In mislim, da je zelo pomembno imeti pravila na evropski ravni, predvsem najprej, kar se tiče preglednosti in odgovornosti glede političnega delovanja. To je pomembno ne samo zaradi Rusije, ampak veliko je tudi akterov, ki želijo vplivati na rezultat volitev. Nadalje mislim, da moramo imeti veliko bolj natančna pravila za boj proti lažnim novicam. To ni enostavno, ampak mislim, da bomo potrebovali sodelovanje. S platformami na Polskem se pogovarjamo na primer o nekakšnem kodeksu ravnanja za volitve med državljani, podjetji in nevladnimi organizacijami. In še zadnja točka, ki je zelo pomembna, kako zagotoviti, da bodo nekateri avtomatizirani sistemi omejeni zahtevo, da bi uradne volilne dokumente morali podpisovati volilni organi. Torej, bocov ne bo možno uporabljati, ker so boci brez takega podpisa. To ni enostavna razprava, ampak mislim, da bo potrebno noviti rešitev. Imamo tudi posebno skupino v naši politični skupini, ki dnevno nadzira to, kar se dogaja, kako se obnašajo nekatere skupine. Volitve bodo 21. oktobra, takrat bomo potem podali kratko poročilo, kaj ti mislim, da je to zelo pomembna izkušnja v teh razmerah. Hvala lepa. Anahet. Tack så mycket. Ja, kampen mot terrorism och inte minst eh, arbetet för att förhindra terrorister. Hvala lepa. Pozdravljamo vse delo, ki se opravlja na področju preprečevanja terorizma. To je za nas zelo velikega pomena. In pozdravljam pri tem to možnost, ki jo dajemo naši družbi, da lahko sodeluje v boju proti ISIS-u. In eh, v predlogu, ki je pred nami, pa vidim, da se pojavljajo tudi določene skrbi, še zlasti glede svobode izražanja in verjetno bi morali tukaj predvideti izjeme za določene medije, predvsem kar se tiče pravne varnosti in možnosti pritožbenih in sodnih postopkov. Namreč v različnih državah članicah lahko vsebino tega predloga razumemo drugače, se bojim. Še zlasti te sankcije in globe lahko predstavljajo problem. Predlog komisije pa prinaša tudi definicije, ki so eh, bile pripravljene v okviru direktive za boj proti terorizmu in eh, seveda je to pomembno, zato ker na tej podlagi lahko sprejemamo odločitve o vprašanjih, ki bodo lahko imela daljnosežne posledice in zato prosim, da na in omenjenih področjih izboljšate vaš predlog. Hvala. Fernando, hvala lepa. Tukaj predstavljate torej predlog komisije o umiku terorističnih sebin z interneta. Eksplicitno se omenjajo pomisleki, ki jih je izrekel že Evropski parlament. Nekateri so povezani točno z raznolikimi pravnimi sistemi po državah članicah, kaj so teroristične vsebine na spletu. In tukaj želim pojeti tole. Vidik še ni bil, tale vidik še ni bil omenjen. To ima opravka z nejasnim svojim močem med terorističnimi vsebinami in tistim, kar smatrajo drugi za svobodo izražanja. Namreč, glorifikacija terorizma. To je včasih težko razlikovati. od pesmi rap sklep ali cd ali literatur, literature blogerjev, raperjev, ki predstavljajo svoje misli na spletu. Torej, želim slišati od vas, ali ste o tem razmišljali, kajti predvsej, vedno več primerov je pred Evropskim sodiščem držav članic, tudi Španiji, reper je tukaj v Belgiji, ki je celo zaprosil za azil, nekaj vste azila v Belgiji. Belgiji, ker so mu sodili zaradi skladbe, ker bi naj užalil krono. In je tako sedaj obsojen ščuvanja proti oblasti. To je torej nekaj, o čem moramo razmisliti. Torej, prosim, če samo si minutko zanete za to in spregovite o tem, potem, ko ste slišali naše pomisleke iz Evropskega parlamenta. To je že bilo tudi predmet razprave v Evropskem parlamentu. Hvala lepa. In še zadnja, Teresa, prosim. Hvala lepa, zelo na kratko. Želela sem povedati to, kar sem že zadnjič povedala na sestanku odbora za terorizem. In kar se navezuje na to, eh, kar je ravno kar povedal Juan Fernando, torej zelo pomembno je eh, imeti pravo opredelitev terorizma. To je zelo velik problem, da te opredelitve v bistvu nimamo. In zato tudi nimamo opredelitve za podpihovanje eh, terorizma. Eh, kar je v Španiji kaznivo dejanje, v drugih eh, državah pa ne povsod. In zato je to pomembno vprašanje tudi v okviru sodelovanja na podro pravosodnem področju. Ehm, ne moremo govoriti o mm, zaščiti žrtev, če pa nimamo možnosti za eh, izročitev storilcev kaznjivih dejanj. Recimo tukaj v Belgiji je nek uh, reper uh, žalil eh, žrtve kaznjivih dejanj in v bistvu mu ni mogoče, ga ni mogoče za to obsoditi. Potem imeli smo primer, ko oziroma Eh, ta oseba se nahaja v Belgiji in Belgija je ne izroči. Druga oseba tudi, ki je bila vključena in je sodelovala pri izvršitvi dveh kaznjivih dejanj, je isto. Belgija je ne izroči. In tako da. Eh, poslušajte, določena oseba mogoče ni več terorist, ampak še vedno je eh, storilka uh, uboja oziroma umora in zato je treba to tudi upoštevati in zavedati se morate, da take primire imamo in tega se toliko bolj zavedajo prav žrtve uh, kaznivih dejanj in uh, zato dejstvo, da ni mogoče ujeti uh, Eh, ne teroristov, ne drugih storilcev kaznjivih dejanj eh, povzroča, da se terorizem banalizira in da se žrtve kaznjivih dejanj ponižujejo. Um, Hvala lepa. Ker gre za prvo izmenjavo, ne, bi želel vprašati, kakšne odzive ste imeli na predlog o celoto. po eni strani za strokovnjake, seveda vemo, da nekateri že veliko počno, tudi Europol, tisti, ki so vključeni v to, ne bodo presenečeni. Gre na to, kar se dogaja, ampak tisti, ki pa tega ne poznajo, bodo pa seveda imeli vprašanje glede opredelitev in tako dalje. Na 15. strani, sem opazil, da govorite o radikalni polemiki izražanje kontroverznih stališč. Če se ogledam skajno desnico, naprimer Združeno kraljestvo, pa tudi Evropol, mislim, da govori podobno. Tukaj gre za vedno, vedno več čuvanja k nasilju. Vedno več je takih vsebin, vedno več je polemik tudi na socialnih medijih. Torej, moje vprašanje je, ali obstaja ozaveščanje o tem, koliko razprav bo o tem, kako razložiti to natančno, kajti to je velik dosije rekel to, kar počne trenutno Europol. Mislim, da je sicer to dobra stvar, ker se ne želim, da bi mladi v moji državi in drugih državah izvali kanska dejanja. Ampak seveda želimo vse skupaj stresno urediti in želimo pa prepovedovati polemičnih stvari, da bi potem nastala velika zmeda. Torej, moje vprašanje je, mislim, da imate dovolj časa in vero za to, da to natančno razložite. In to je že šlo je tudi iz razprav danes. To je predvsej zanimiva točka. Želel sem torej poprašati o tem. Se oproščam, da je to nekoliko filozofsko, ampak če si pogledamo v razložitev prelogo, potem mislim, da je to pomembna razprava, ki jo moramo imati. Da, in zelo jo pozdravljam. Absolutno ne želim hiteti s tem, v smislu, da tukaj ne bi bilo pravega nadzora. Želim sodelovati z vami in vsemi drugimi, zato da pripravimo obrazložitev tega, kaj to je in kaj ni. Pomembno je, kaj ni. Ne predlagamo kakršnekoli cenzure smo proti določenim tipom vsebin, želimo pa to zelo jasno opredeliti po vsej Evropi z dogovorjeno opredelitvijo, kaj so teroristične vsebine. Potem pa, in to je govor na vprašanje gospod Sipa, zakaj to počnemo, potem pa želimo spostaviti procese, pravila za prepoznavanje in ukinjanje te kategorije vsebin. Odziv do sedaj po vsej Evropi je pozitiven. Imamo določene pomisleke, najprej na tehnični ravni, potem pa točka, ki ste omenili, je zelo pomembna. Delo gre prek tehnične ravni, kako bomo to razložili javno glede opredelitev. Na to se bom vrnil. odziv platform je večinoma pozitiven. Nobene platforme nismo imeli, ki bi kričali, da se tega ne želijo. Velike platforme imajo vire in ugled, da gredo dle, manjše pa ne. In nas prosijo za pomoč, da smo bolj jasni glede pravil. Odziv, ki smo ga imeli strani ZDA, je bil negativen. spet so včeraj, ko sva z komisarjem Avromopovsom bila na sestanku, da tega ne marajo. Mislijo, da to cilja na njihova podjetja. Mi smo dali, da ne, da ne gre za posamezna podjetja, gre za specifično kategorijo vsebin. Pravijo, da je proti prvemu amandmaju. Mi pravimo, da ne gre za svobodo govora. Gre za to, kar je dejala gospa Sipa na začetku, da lahko nadzorujemo nezakonite vsebine. Če bi našli pamflet tukaj niže na ulici, bi, bi bil nezakonit, bi ga odstranili. Zakaj ne bi tega storili tudi na spletu? Mislim, da moramo to nadzorovati. Tako da, torej, moramo obrazložiti, se rotiti tega. Potem pa Slišimo tudi, da bi lahko to bilo proti inovacijam, pa ne, morejo, ne znajo razložiti točno, zakaj bi to bilo tako. Resnično ničesar ne vidim tukaj, kar bi oviralo inovacije, razen inovacije turističnih skupin, kako novačijo ljudi in kako izvajo turistične napade. Torej, prav imate razlagati bomo morali. Tukaj, v javnosti, v EU in potem tudi mednarodno. Ampak zato še nisem izgubil poguma, da tega ne bi počel, ker je to tako pomembno. Z vami upam, da bomo lahko izboljšali, razrešili vse vrzeli, ki so v zakonodaji. Sveda to bo zato potrebno predvsej časa in prizadevanj. Vem, da imate veliko dosejo pred sabo, tako da malo vklivam. Mm, čutim malo krivde, da pravim, da morate se ukvarjati tudi s tem, pa res je nujno. Vprašanje o predelitev smo se eksplicitno lotili. Lahko nam pomagate, lahko nas križno pregledamo to in bomo videli, ali lahko to ustrezno uredimo ali pa bo potrebno kaj izboljšati. Eksplicitno pravimo, da osebine, ki se širijo v izobraževalne, raziskovalne namene strani novinarjev, to je izključeno. Lahko smo tukaj še bolj strogi, ampak skušamo biti zelo specifični. Potem pa definiramo teroristične vsebine. Ko skušamo najti opredelitev, ko bo to delovalo po vseh sistemih. Nekateri sploh nimajo opredelitev, nekateri imajo take, drugi drugačne. Torej, zapisali bi opredelitev, ki bi bila opredelitev v zakonodaji EU. V redbi, če se strinete. In to bi potem temeljilo na tem, o čemer smo govorili, ko smo govorili o direktivi o proti terorizmu. Prav tako pa bi potem se lotili tudi posebnih skupin. Biti moramo zelo, zelo, zelo natančni. Z dveh strani se tega lotevamo. O čem govorimo in o čem ne. In mislim, in o tem razpravljamo, da lahko to navežemo tudi na nekatere organizacije, ki proizvajajo vsebine. Ampak to je precejšen izjiv. Kaj ti popolnoma pravi imate, ne gre samo za džihadistični ekstremizem. To je druga oblika ekstremizma. So pa niso prepovedane strani za nami. <laughs> Ne rad popravljam komisarja, pravi predsednik. Da, dobro. To je torej nekaj, kar moramo urediti, opredelitve. Če nam bo to uspelo, potem mislim, da bomo sprostili in razrešili veliko pomislekov, o katerih je bilo govora meri bi opredelitve po vseh pravnih sistemih in to bi dovolilo državam članicam, da lahko odzamejo nekaj pritiska eh, z majhnih in srednje velikih platform. Mislim, da če lahko najdemo pot, da bi to jasno začrtali, bi jim naredili uslugo in tudi nam samim. To je torej ključno, kaj je potrebno urediti prav. Če nam bo uspelo, mislim, da bomo razložili tudi, zakaj lahko ukrepamo na tem področju, na drugih pa morda ne. Torej, včasih dobivamo zahteve, da si na evropski ravni ogledamo zadeve, ki se zatikajo sovražnega govora. Tukaj ne gre za to. Gre za zelo natančen niz vprašanj, kar se tiče terorističnih sabin. Mislim, da ne bo prav enostavno se lotiti sovražnega govora v evropski zakonodaji, kajti obstajajo pravne, kulturne, zgodovinske razlike, ki so zelo veliki ziv. Mislim pa, da vemo, kaj so teroristične osebine in da obstaja precejšnje soglasje po EU, po državah, ko bomo potem to zelo jasno povedali v zakonodaji. Vprašanje sredstev. Želimo bolj jasno predeliti sredstva, ki bodo potrebna, modelje, da bi imeli internetno enoto v vseh državah članicah za točko, ki bi se ukvarjala s tem. Prav tako bi morali imeti možnost za pritožbe in pravzodni pregled. Prav tako pa bi morali še okrepiti vlogo Europola. To je mednarodno priznano sredstvo. In veliko počnejo pomoč različnim platformam, imajo zalogo elementov, ki jim omogoča, da prepoznajo zadeve, o kateri govorimo. Ključujemo torej nekaj bolj jasnih določb za poročanje in za delitev informacij z organi pregona. Mislim, da si moramo to pogledati in zagotoviti, da bomo ustrezno izmenjali informacije z Europolom. Europol pa mora biti v polni meri vključen v to, koliko se le da. Vendar pa to, dobro veste, Europol nima izvršne funkcije, tako da Evropol ne more izvesti pravne revizije, lahko pomaga, ne more pa tega izvesti. To je jasno omejitev, glede na pravno podlago Evropola. Kar se tiče varnosti na volitvah, veliko je bilo vprašanj tem. Kar se tega tiče, kar se tiče klasičnih fizičnih infrastrukturnih napadov, kibernetskih napadov na seznam voljivcev in tako dalje, na platforme strank. Tukaj moramo ukrepiti dobro delo, ki ga upravljajo naši strokovnjaki za kibernetsko varnost v Enisi. Prav tako moramo zakljuti zaščito podatkov. Tukaj sodelujejo s komisarko Jurovo in spomeniti pravila glede financiranja za evropske stranke, ki je vse da bi jih lahko tudi sankcionirali, če ne ščitijo podatkov, ki jih imajo. Potem pa je še ena skupina vprašanj, včasih najtežja, ta pa imajo pravka s kibernetskimi manipulacijami. In tukaj smo prejšnji teden s komisarko Gabriel spostavili prvo izmenjavo dobrih praks platforme za prostovoljno oteva sodelovanja z nami in prepoznavajo najbolj pereča vprašanja, politično oglaševanje, gospod Bono, o tem ste govorili, boce, torej strojno širjenje materijala in potem tudi seveda, da se za strokovnjake, na primer, kaj naučijo iz zgodovinskih primerov. Seveda je zelo dobro, da se letevamo v teh primerov, ampak sedaj potrebujemo opredeljene merljive kriterije, s katerimi bomo lahko delali in komu merili potem napredek do konca leta. Tega pa še niso storili, tako da moramo sodelovati z njimi glede tega. Z drugega konca pa smo dejali, da bi za politične stranke si želeli, da bi države članice se soočile s tem. svojo jurisdikcijo, da bi torej, točno vedeli, zakaj so namenjena sredstva za oglaševanje po spletu. In kombinacijo teh ukrepov pa da bomo napredovali. Priznam pa, to je zelo, zelo zapleten nabor vprašanj. Hvala lepa, komisar. Hvala lepa. Še enkrat torej če torej zahtevate kaj od eh, kakega, ki je zelo zaposlen, prosim, to ne zahtevate, da bi še dodali kaj k svoje obremenitve, ampak ne, šalim se. To je zelo dober predlog. Navajen sem že na vse to, na dejavnosti Europola in zelo dobro je bilo išeti več o tem. To je velik korak, to je zakonodajni predlog, ki bo zahteval sklepanje velikih konceptov, to je precej velika operacija. Ampak to temelji na zelo zanimivi podlagi in mislim, da bomo delo z naše strani pravili zelo hitro. Z vsem tem se strinjam, ampak obstaja manjša nevarnost, da če bomo to predstavljali na ta način, da skušamo storiti več, kot smo sposobni v tem kratkem času bomo videli, ampak mislim, da ne. Mislim, da nam lahko uspe. Začetkom opredelitve, če nam bo to uspelo, potem mislim, da bo vse na svojem mestu kasneje. Ta dan nisem mislil na to, pravi predsednik. Tri mesece imamo. Lahko nam to uspe. Ne mislite, da nismo sposobni. Ja, najbolj sposobni oparste pravi gospod komisar. Gotovo bomo torej trdo delali, poročevalci, poročevalci senci, ko bomo, ko jih bomo imenovali. Torej, gre za hitre imenovanja, hitro delo, tako da naj povem, da smo popolnoma zavezani temu. In če si pogledamo imenovanja prejšnji teden glede glavnih desejev, je to točno to, kar potrebujemo. Enako velja za teroristične osebine na spletu. Absolutno smo zavezani izzivu. Hvala za odlično predstavitev, hvala lepa kolegice in kolegi za vaše prispevke. Imeli smo zelo intenziven dan. Del tega ste bili zelo zanimivo je bilo. Zelo zanimivo predlog je, prebral sem ga. Velik izziv. Hvala lepa tudi Helgi za začetek in kmalo bomo torej spet pri tem specifičnem dosegu. Hvala lepa, kolegice in kolegi, za prispevke. Hvala lepa, komisar. Uh, um, Tako, drage kolegice in kolegi, sedaj smo pri 14. točki, še prav posebno toplo pozdravljam posebnega odposlanca Visokega komisarjata Združenih narodov za begunce za osrednje sredozemlje Vincenta Košetela in regionalnega direktorja regionalnega urada za Evropsko unijo pri mednarodni organizaciji za migracije Eugenija Ambrozija. Hvala lepa za trdo delo, ki ste ga upravili. Zelo cenimo vaše delo. Stike, ki smo jih imeli med poletjem, smo govorili o teh težkih vprašanjih. Torej, želim, da slišite to zahvalo. Hvala lepa tudi Eugeniju, kaj ti opravljate odlično delo. In spet, dobro je, da smo bili v stiku z vami med počitnicami, smo o tem govorili. Mislim, da ste povezali tudi nedavno delo, veliko dosejo je, kar se tiče vračanja agencije, niz vprašanj. Mislim pa, da smo imeli zelo dobre stike z obema organizacijama in to je zelo pomembno. Pomembno je, da ljudje to veste. Prenose po spletu, prosim naj vas ne skrbi, da fizične deležbe v dvorani ravno ni. Hvala lepa za vaš čas danes. Želimo torej se pogovarjati o nadaljevanju potekov procesov po sklepih sveta. Oba pa sta zelo vključena v razmere v sredozemlja v Libiji in vsi vemo, kako osrednjo vlogo igrata pri tem. Imeli smo zelo intenzivno popovdne, imeli smo komisarja Ramopolusa in druge kolege v odboru. Pozni smo že, zelo pozni, tako da bom kar končal. In najprej prosim Vincenta, če bi začel kratek uvod, potem pa še odženjo, zatem, potem pa še vprašanje, če vam je prav. Prosim, še enkrat, dobrodošla. Uh, uh eh, Hvala, no, rad bi z vami delil nekaj eh, dognanj, ki smo jih pridobili v zadnjem času, tudi v sodelovanju z organizacijo IMO. Rad bi se upravičil ker so nekateri člani nam pisali v zvezi s tem, kar počnemo oziroma ne počnemo v Libiji. Eh, pripravljamo uraden odgovor, bom pa že danes eh, na kratko odgovoril. Pozdravljam vaše dobro delo, ki ste ga upravili pri pogajanjih o azilni reformi. Potem zaključujete eh, z reformo azilnega sistema, to je prioriteta tudi za nas so zakonodajalci, pripravljamo svežen o tem že vsega začetka, še naprej bomo sodelovali z vami. In pred svetom junija smo skupaj z IOM že pripravili predlog o mehanizmu za regionalna izkrcanja eh, in mehanizem pomoči. Eh, ves čas je bilo mišljeno, da bomo mi pripravili neko dopolnilno orodje k eh, zelo potrebni reformi azilnega sistema EU ne bomo naredili ne, nekega mehanizma, ki bo nadomestil vaš sistem. Pomembno pa je, da lahko partnerje eh, v sredozemlju eh, prosimo, da naredijo tisto, česar mi tukaj v Evropi ne moremo. Naš predlog so na začetku narobe razumeli, ne samo v Evropi, ampak tudi v Severni Afriki. Zelo hitro smo ustvarili eh, potem razumevanje in podporo, ampak eh, ne bi smeli naših predlogov razumeti na robe, kajti eh, mi si prizadevamo predvsem za to, da bi prišlo do porazdelitve odgovornosti na obeh straneh eh, sredozemlja. Ne gre za prenos odgovornosti z ene strani na drugo. Situaciji v Libiji, eh, pri tej situaciji ni prišlo do bistvenega napredka, odkar smo se zadnjič srečali, prišlo je do novih bojev, situacija je zelo krhka milice so na oblasti v Tripoliju. Imajo tudi eh, vlado nacionalne sprave, ki pa jih ne omogočijo vladati in situacija na humanitarni ravni je zelo zapletena. Eh, določeni centri so se zaprli, v nekaterih krajih so potem odprli nove, eh, včasih tudi Eh, migranti ali begunci pobegnejo iz teh centrov. Nekatere so potem ujeli, ujeli so jih tihotapci in nekateri so celo izginili. Dostop za nas je otežen. Pred eh, kakim mesecem bi vam še eh, rekel z zaupanjem, da kadarkoli so libijski organi oziroma libijske obalne straže izkrcali določene ljudi na platforme, smo mi imeli dostop do tega, zdaj pa tega dostopa nimamo več. Eh, eh, tudi osebja ne moremo več eh, pošiljati tja, zato ker smo deležni grožen smrtjo. Včasih pošljemo kakšnega partnerja, enega človeka, ampak to se ne dogaja sistematično. Problem pa eh, ni samo z izkrcanjem, problem je tudi potem, koncept varnosti je treba razumeti v celoti. Kaj se zgodi v 24 urah ali 48 urah po izkrcanju? Libijski sistem izkrcanja ni urejen. To, kar se potem dogaja, je, da ljudi potem pripeljejo v um, centre za sprejem. Nekateri ljudje celo po poti izginejo, Eh, odvedajo jih ljudje, ki jih izkoriščajo v kmetijskem sektorju ali v gradbeništvu, odvedajo jih tihotapci. Torej, od točke izkrcanja do um, centra že določeni ljudje izginejo. 33 takih centrov je v Libiji, 5 v Tripoliju, 10 na zahodu, 5 na jugu, 13 na vzhodu takšna je situacija zaenkrat, lahko se pa naslednji teden že spremeni, zato ker je situacija zelo krhka in nepredvidljiva. Tri centre smo lahko obiskali v Tripoliju in na zahodu. Tri na teden. To je eh, toliko, kolikor zmoremo. Ne moramo biti prisotni v vseh centrih po celotnem teritoriju. Seveda dobivamo Mm, eh, pritožbe iz diaspore po Evropi, da ljudje izginjajo, ljudje bi radi dobili pomoč. Eh, želijo si tudi, da bi bili izpuščeni iz teh centrov, ampak mi imamo problem z dostopom in tega problema še pred nekaj tedni ni bilo. Ko mi eh, pridemo v nek center, pa določenih ljudi sploh ni več tam, odpeljajo jih drugam, ne da bi nas o tem obvestili. Eh, potem je tudi veliko vprašanj v zvezi z varnostjo v teh centrih. Govorili smo tudi o tranzitnem centru, eh, ki bi ga imenovali zbirni eh, center v Tripoliju. Od junija ta center deluje, tisoč mest je v njem. Center je pripravljen, ampak nismo ga mogli odpreti, zato ker obstajajo tveganja, da bo to še en tak centr za pridržanje, kot so vsi ostali po državi. In mi se pogajamo z eh, komisijo in pa sogovorniki v Libiji, pa se situacija nič ne izboljša. Tako da glede izboljšav nimam veliko povedati, kar pa se tiče sodelovanja s severnoafriškimi državami. Torej, sodelovanje s severnoafriškimi državami ne moremo tukaj sanjati o nekem eh, velikem načrtu, ampak moramo graditi na mehanizmih, ki obstajajo v teh državah. V posameznih državah, v Maroku, Tuniziji, Tuniziji Alžiriji in Egiptu, eh, smo prisotni, imamo prisotne pisarne, eh, ampak stvari so tam take kot v 50-ih letih. Sistem se po teh štirih državah razlikuje, eh, sistemi niso popolni, ampak to ne pomeni, da ne delujejo. Neki mehanizmi za sprejem tudi so prisotni, sicer so v zelo uh, neprimernem stanju, ampak eh, vseeno nekaj kapacitet imajo in potrebna je tudi vaša politična podpora Eh, za to, da se to izboljša. Te stranke oziroma te države so tudi podpisnice konvencije iz leta 1951. Um, Želimo si sprememb, ne moremo eh, napovedovati, da bo do tega hitro prišlo in da bodo spremembe velike, ampak eh, moramo vse čas delati na tem. Veliko evropskih voditeljev tudi govori, da bi morali narediti več v Tuniziji, Maroku, Egiptu. Zakaj ne naredite več? Potem stopne financiranja 43% eh, v Maroku, potem 22% v eh, Tuniziji eh, in tako naprej. Težko govorimo o solidarnosti, zato ker se solidarnost ne izraža. V vseh teh državah moramo krčiti naše programe. Samo 15 odstotkom beguncev v Maroku pomagamo samo 20 odstotkom beguncev v Egiptu pomagamo, pa je bil odstotek lansko leto 40. Torej, standardi se zmanjšujejo, ti ljudje so zdaj vse bolj ranljivi in um, tudi večja verjetnost je, da se bodo preselili v kakšno sosedno državo. Zato ne smemo biti presenečeni. Če želimo biti resni o tem, da ponudimo. Um, neko alternativo za nezakonito priseljevanje, potem moramo tem državam v Severni Afriki pomagati. Pomagati jim moramo pri programih in pri izpolnjevanju potreb ljudi. Naši standardi pomoči v tem trenutku so eh, bistveno nižji od eh, standardov, ki bi jih morali imeti. Najlepša hvala, da ste nas povabili. In s tem zaključujem svoj prispevek. Hvala. Govorili ste o zelo pomembnih vprašanjih. Mi se tudi s tem ukvarjamo. Zahvaljujem se, da ste prišli. Upam, da uh, niste razočarani nad eh, prisotnostjo. Nekaj članov je vendarle ostalo tukaj, drugi to gledajo po spletu. Evgenijo, mogoče nam lahko. Um, še vi predstavite na kratko, kakšna je situacija, potem pa bomo imeli še kratek dialog. Hvala. Hvala tudi z naše strani. Hvala za povabilo. Veseli smo, da smo lahko tukaj, da imamo z vami kontinuiran dialog o vprašanju osrednjega sredozemlja in pa mehanizma za izkrcavanje. Vansan je že nekaj povedal o tem. Strinjam se s tem, kar je vam sam ravno kar povedal. Bi pa še sam podal nekaj komentarjev. Tudi, če to že veste, bi rad povedal, kakšen je paradoks trenutne situacije. Ko gre za osrednje sredozemlje in pa izkorcavanje, je paradoks naslednji. E, številke prihodov so se bistveno znižale v primerjavi z lanskim letom in še bolj v primerjavi s predlanskim letom. Vedno govorimo, da so prihodi bili obvladljivi na evropski ravni. Tudi leta 2015, ko je prišlo več kot milijon ljudi, ehm, zdaj pa jih je prišlo okrog 80 tisoč ljudi kar je za 40 odstotkov manj kot lani in bistveno manj kot prej. Imamo pa eh, skoraj dvojno stopno smrtnosti v sredozemlju. Eh, torej, eh, umiranje se je podvojilo, tako da je ta pot prek sredozemlja zdaj bistveno bolj nevarna. In tudi reakcija v Evropi je bolj kaotična, kot je bila pred nekaj leti še en paradoks, če ga lahko tako imenujem, pa je naslednji. Povečala se je smrtnost, kljub temu pa so bili sprejeti ukrepi za oteževanje akcij reševanja eh, na morju. Preprečuje se čovnom nevladnih organizacij, da pristajajo. Eh, še do pred kratkim so lahko bili operativni in so lahko rešili do 40 odstotkov vseh tistih, ki so bili rešeni v sredozemlju. Vse več je torej smrti, vse več je žrtev, po drugi strani pa so bile sprejete odločitve, ki kriminalizirajo tiste, ki rešujejo življenje v sredozemlju. Mi tudi zelo zaskrbljeno gledamo na to, da določene evropske države um, kriminalizirajo to, da se eh, nezakonitim pribežnikom nudi humanitarna pomoč. Celoten sistem je zato postal veliko bolj zapleten. Ne bom govoril o tem, kar je že bilo povedano o mehanizmu za izkrcanje. Rad bi rekel samo še nekaj. Ideja je ne, da se nadomesti tisto, kar naj bi se zgodilo oziroma kar naj bi bilo doseženo, Eh, z izvajanjem skupnega evropskega azilnega sistema. Mehanizem, o katerem govorimo, je mehanizem, ki naj bi samo zapolnil vrzel reševanja takojšnjih problemov, ki jih imamo pri eh, reševanju življenj in pri skrcavanju eh, tistih, ki so rešeni. Upam, da bo možno vzpostaviti tam mehanizem, ampak to bo možno samo, če bodo države članice Evropske unije začele prevzemati svoj delež odgovornosti, če si bodo porazdelile to odgovornost in imele dialog s Severno Afriko. Takrat bomo lahko govorili tudi o njihovem eh, deležu odgovornosti oziroma njihovem prispevku za rešitev problema v sredozemlju. Dokler pa ne bodo evropske države članice pokazale odgovornosti, in solidarnosti. Um, se afriške države ne morejo vključiti v razprave o kakšnem regionalnem mehanizmu. Delale bodo tisto, kar počnejo do zdaj, kot je to povedal uh, že Vincent. Treba pa je povedati še nekaj. Ko države v Severni Afriki prosimo, naj nam evropejcem pomagajo v tej situaciji, bi morali upoštevati to, kar že počnejo. Že eh, eh, nudijo pomoč in izkrcavanje tistim, ki so rešeni. Prav tako rešujejo življenja na morju. Samo nekaj bi eh, povedal, tolmačenja bo konec ob eh, pol sedmih. Nekaj je angliških govorcev tukaj v dvorani, ampak rad bi dal besedo eh, kolegicam, ki želijo vprašanje postaviti v svojim, v svojim jeziku. Cecil, lahko Eh, postavite svoje vprašanje, potem gospa Spinelli in potem gospod Lopes Aguilar. Izvolite. Grazie, Kloda. E, uh... Hvala, Kloda. To je tema, ki jo še posebej pozorno spremljam, še zlasti zato, ker prihajam iz Italije. kjer se sedaj dogajajo res izredne stvari v navednicah, ki otežujejo to, za kar si v prvi vrsti prizadevamo in sicer za reševanje človeških življenj. Uh, Dve stvari bi pripomnila. Prvič, vem, da se nadaljujejo regionalni projekti in na ta način se odgovornost nalaga državam članicam in saj se s tem meje pomikajo proti jugu. In mislim, da ni zdaj primerno, da se vračamo k govoru o odgovornosti ter eh, delitvi odgovornosti med državami članicami. In potem, kar zadeva um, nevladne organizacije. O, 11 nevladnih organizacij je bilo imenovanih uh, kot kandidatke za eh, nagrado Saharova tukaj v parlamentu in zato mi danes dejansko potrebujemo delo nevladnih organizacij. In zato me zanima, kaj vi predvidevate v vaših dolgoročnih predlogih eh, glede tega. Trenutno namreč govorimo samo o kratkoročnem pristopu, zanima me pa, kaj, eh, kakšni so vaši dolgoročni nameni. Še Barbara Spinelli. Hvala, predsednik. Zelo se zahvaljujem gospodu koštelu, pa tudi ambroziju, za zelo pomemben prispevek, ki sta ga doprinesla k našim razpravam. Opravičujem se, ker bom morala oditi prej, preden boste vi na vprašanje odgovorili, ampak si bom to ogledala na spletnem prenosu. Ampak gospod Koštel, vi ste rekli nekaj, kar me je zelo presunilo že pred nekaj časa in sicer kako bomo razložili prihodnjim generacijam, da smo pustili vse te migrante umreti zato, ker nismo dosegli dogovora o tem, kako naj se obravnavajo njihove prošnje za azil in kako naj se porazdelijo odgovornosti. No, to se sama sprašujem vsak dan, kako bomo to storili, kako bomo prihodnim generacijam to razložili, kako jim bomo razložili tudi vaša prizadevanja. Saj Evropa predvsem dela na tem, da bi zaustavila prihode in um, sistem za obravnavanje prošen za azil preselila drugam. Namreč države, kot je Libija in druge, v katerih se ta mehanizem bi morda lahko uresničeval, obstajajo, ampak sprašujem se, naprimer, negativni model Nigra. Pred nekaj časa je bilo to predstavljeno kot velik projekt, ki bi lahko prinesel rešitve, vendar pa je obtičal v um, zavrnitvi Evropske unije, da bi ponovno vključila zelo veliko število migrantov. Torej, zdi se mi nesmiselno, da se govori o velikih centrih izven Evrope, ne da bi imeli dejansko neka jamstva za premestitev um, migrantov Vprašanj bi imela še veliko, ampak nimam prav dosti upanja glede odgovorov, ki jih lahko dobimo. And, uh, The session of the Libby Committee, we are resuming tomorrow by 9 a.m. But believe me, there was, the, the one of us here uh, surviving this long session are not too, too, too uh,